having adopted the agenda, s tem štejemo, da je dnevni red kot tak sprejet. In gremo naprej na sprejetje zapisnikov sestankov, ki smo jih imeli 26. oktober, 31. januarja in 3. februarja. Če nihče nima nobene pripombe, štejemo, da so ti zapisniki sprejeti. Sedaj pa lepo prosim, prosim za malo pozornosti. Gremo na točko štiri. If you please, those in the room remain silent. We're moving on. Moving on to point number four. EEAS and AFS. Točka 4. Torej, vloga SICENA, skupnega situacijskega centra Evropske unije in Tu smo prejeli dopis prejšnjega decembra eh, namenjen gospe Ešton za izmenjavo mnen v zvezi eh, z OSVP in dejavnostmi EAS povezanimi s tem. To bi lahko sedaj skupaj predebatirali s kolegi iz AFETA in SEDE. Tukaj pozdravljam gosp gospoda Krištofa Lizeka, podpredsednika in krati pozdravljam tudi gospoda veleposlanika Pjera uh, Vimona, ki je direktor skupnega situacijskega centra in Kasalni. Oba sta tukaj zato, da nam podata predstavitev o delovanju Sicena. Tako da najprej dajem besedo veleposlaniku, potem gospodu Salmiju, potem bomo pa imeli razpravo. Gospod veleposlanik, prosim lepo. Najlepša hvala čisto kratek bom, ker mislim, da je pravi heroj oziroma glavna zvezda današnjega zasedanja. Tukaj zraven mene in to je gospod direktor skupnega situacijskega centra, on vam bo povedal tiste zadeve, ki vas pravzaprav najbolj zanimajo. Lepo vas prosim, če boste tiho, nam boste veliko pomagali. No, poskušal bom govoriti glasneje ali pa bliže mikrofonu. No, pravil sem ravno o tem, da bo Ika eh, zagotovo imel več zanimivega zapovedati kot jaz sam in eh, gre v bistvu za to, da prikažemo, kakšne, kakšne so razmerja med to notranjo in zunanjo razsežnostjo varnostne politike. Uh, Tako da potem bomo videli, ali imate v zvezi s tem kakšna vprašanja ampak veliko bolje bo, če predam besedo kar tukaj kolegu Ilki, da nam pove kaj več o tem. Vsi vemo, da je na področju varnosti seveda bistvenega pomena, da imamo tesno povezavo, koordinacijo in koherentno sodelovanje med zunanjo in notranjo razsežnostjo delovanja vseh vključenih v izvajanje varnostne politike. Ne moremo jih razmejevati zidovi, ker danes živimo v takem svetu, da je to nemogoče, tega se tudi zavedamo. Seveda pa je nujno, da pospešimo tudi svoje prizadevanja za boj proti terorizmu, organiziranemu kriminalu in boju proti nezakonitemu trgovanju z ljudmi in drugim nezakonitim trgovinam znotraj Evropske unije. Moramo pa se spopasti tudi z zunanjimi razsežnostmi vseh teh dogajanj. S tem se spopadamo praktično vsak dan, Zato je nujno, da zelo tesno sodelujemo, da države članice sprejemajo skupne dvostranske ukrepe, da tudi redno spremljamo rezultate to vrstnih dejavnosti in vstopamo na podlagi tega v politični dialog s tretjimi državami, tako da bomo lahko izkušnje in dosedanje sodelovanje lahko uporabili tudi v prihodnih misijah. Ampak pri vsem tem je ključnega pomena tesno sodelovanje z državami članicami. Koherenten in koordiniran pristop je torej bistvenega pomena in vemo, da je le to edini možni pravi način za nadaljne delovanje. Nekaj držav članic ima že s tem bogate izkušnje, saj so tesno sodelovali tudi z nami in s komisijo, dosegli pa smo že veliko izboljšav pri sami koordinaciji naših prizadevanj, tudi eh, glede oblikovanja strateških prednostnih nalog in eh, pred kratkim smo sprejeli dve eh, prednostni nalogi, dokončno oblikovani, to je Afriški rog in Sahel. In s tem je treba sedaj začeti oblikovati konkretne dejavnosti in ukrepe v okviru tega, če mor ponavadi rečemo integrirani, torej celoviti pristop. Znotraj tega pristopa pa spet obstajata tako zunanja kot notranja razsežnost našega vsakdanjega dela. Naj vam podam morda nekaj konkretnih primerov, osnovnih korakov, s katerimi smo začeli del v tej smeri. Predstavniki EAS imajo sedaj svoje sedeže na, pri eh, delovnih skupinah sveta, ki imajo opraviti z varnostnimi vprašanji. In EAS je prav tako zastopan na ravni direktorjev, tudi v medresorski skupini. Eh, in zato bi rad z veseljem povedal, da namerava EAS oblikovati podobno medresorsko skupino za zunanjo razsežnost, za zunanjo varnost, torej, ki bo predsedoval seveda EAS in bo tudi tesno sodelovala s komisijo. Skupina skupni dokument komisije in EAS bo kratkem objavljen, pravzaprav v začetku naslednjega meseca. Tam boste videli možnosti povezave med OSVP, EAS in z vsemi drugimi pomembnimi dejavniki ter predloge načinov bodočega sodelovanja v smislu jasnejšega videnja, kako nam dosedanje sprejete politike omogočajo boljšo koordinacijo skupnega delovanja. No, potem, ko bomo videli ta dokument, bomo imeli tudi skupen sestanek. In pričakujemo tudi nekaj več konkretnih pobud za krepitev vseh teh razsežnosti skupnega sodelovanja s podarkom na zunanje in notranje razsežnosti. Že v okviru izvajanja štokholmskega programa je bilo upravljeno veliko pomembnega dela na krepitvi sodelovanja med civilnimi misijami, ter eh, tistimi, ki delajo na območju varnosti, pravice in svobode. In tu smo povdarili tudi sodelovanje z Europolom in številnimi civilnimi misijami, ki so delovale na tem področju, bodi si preko uh, žandarmerij ali drugih oblik sodelovanja, pa naj si bo to na Kosovu ali v Afganistanu. Na tem sestanku se bo prav tako poskušalo poiskati eh, koherentnejši pristop pri boju proti terorizmu in eh, tudi o spopadanju z računalniškim kriminalom, o kibernetski varnosti na tem področju bomo govorili v sklopu tem povezanih s tako imenovano elektronsko varnostjo. Pričakujemo številne pobude za ta konkretna področja. Jasno pa je, da so vse varnostne pobude podane v evropski, bodi si zunanji ali notranji strategiji in eh, vse skupaj bo izhajalo iz dosedanjih rezultatov skupnih ukrepov, skupnega delovanja. Še zadnja pripomba. Prav tako raziskujemo možnosti za boljše povezave z našimi državami članicami, ki imajo posebne eh, izzive in naloge na področju varnosti in poiskali bomo tudi načine boljšega sodelovanja preko uradnikov za zveze, ki že obstajajo na področju PNZ. Eh, dovolite mi, da zaključim z nekaj besedami, eh, ne da bi se preveč ponavljal, naj vam zagotovim, da smo resno predani doseganju zastavljenih ciljev, seveda ob celovitem spoštovanju človekovih pravic eh, mednarodnega prava in vseh dosedanjih temeljnih načel, na katerih temeljijo naše dosedanje dejavnosti. Vse to pa bo potekalo tudi v tesnem sodelovanju z visoko predstavnico. Naj vas spomnim, da je da večina misij civilnih in eh, so del ponavadi prizadeven za reformo Eh, držav in njihovih zadevnih eh, sektorjev, tako da ponavadi državam gostiteljicam pomagajo, da bi vzpostavile boljšo funkcionalnost njihovih varnostnih sistemov, nudimo jim eh, pomoč pri uveljavljanju načel dobrega upravljanja. S tem lahko rečem lahko samo podpremo naša dosedanja prizadevanja, oblikovali bomo tudi nekaj eh, novih misij na področju vladavine prava in drugih prej naštetih področij. Če mi dovolite, predsednik, bi tukaj nehal in da lahko date besedo mojemu kolegu. Hvala lepa, gospod Vimov. Sedaj pa kot uh, smo pričakovali, nam bo spregovoril gospod Salmi, direktor skupnega situacijskega centra, ki nam bo razložil, kako zadeve tečejo v praksi. Vendar dovolite mi naj povem, kot ponavadi imamo zelo natrpan dnevni red za danes popovdne, veliko je točki in moramo obdelati, zato lepo prosim, da se držite časa, lepo prosim 6-7 minut na predstavitev, da imamo potem še nekaj časa za razprave. Hvala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 Najbolje bi bilo, da vam o tem ničesar preveč ne govorim, ker večino zadev tako ali tako že poznate iz svojega delovanja. Sam sem tu na tej funkciji že dva meseca in slišal sem veliko govoric in napačnega razumevanja o tem, kakšna je vloga sicena, zato je morda le dobro, da povem nekaj besed o dejanskem delovanju imamo naše funkcije opisane tudi v naši izjavi o poslanstvu. Ampak naj povem nekaj tem, kaj je naša naloga. Če naj vzdržujemo varno Evropo in izvršujemo evropsko varnostno strategijo, potrebujemo tudi obveščevalne operativne podatke za odločanje tako od notranjih kot od zunanjih zadevah. In eh, naloga sicena je, da omogoči sistem zgodnega opozarjanja mm, visoki predstavnici Catherine Ashton in njenemu osebju ter drugim pomembnim organom, ki odločajo o, o SVP, tudi za EAS in za vse pomembne naloge v boju proti terorizmu. Naše delo je zelo intenzivno in poteka sedem dni na teden. Osredotočamo se na občutljiva geografska območja, eh, kjer je velika pojavnost trgovanja z orožjem. Bojimo se proti širjenju orožja za množično uničenje. In podobno. Vzpostavitev vse cene je bila tesno povezana z oblikovanjem z evropske varnostne in zunanje politike. Oblikovanje naših eh, enot za krizno delovanje eh, je pokazalo, da potrebujemo nove eh, in eh, dinamične strukture. Dogodki 11. septembra in povečevanje terorističnih grožen je tudi pokazalo, da je treba preoblikovati našo politiko na tem področju. Tako je prišlo do oblikovanja posebnega urada, ki je neposredno povezan z uradom visoke predstavnice in se ukvarja s področjem varnosti. Sicer je bil potem ukrepljen z eh, nacionalnimi eksperti države članice, so prispevali svoje strokovnjake z področja varnosti. Eh, Sekretarjat sveta In jaz e imam na podlagi tega sodelovanja dobro podlago za svoje delovanje v obliki posedovanih operativnih podatkov. Od leta 2007 naprej pa SITCEN eh, sodeluje tudi z vojaškim osebjem v obliki posvetovanja in sodelovanja pri ovrednotenju obveščevalnih in drugih operativnih eh, podatkov. Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe pa je prišel sicer pod okrilje in pristojnost visoke predstavnice baronice Ashton. Poglavitne naloge so po mojem mnenju štiri. Prvo, ocenjevanje in spremljanje dogodkov na globalni ravni. Potem eh, zgodnje opozarjanje, odzivanje na krizne dogodke, ocene tveganja in pregledi eh, varnostnega stanja v kriznih trenutkih sicer deluje na vseh teh področjih, vendar le nekoliko intenzivira svoje poročanje in zbiranje podatkov. Oblikuje tudi redna periodična poročila in posebna poročila, še zlasti v primeru kriznih situacij, ter jih poseduje za to pristojnim organom pri svetu. Prav tako imamo uh, poseben režim delovanja 24 ur na dan, 7 dni na teden, kar nam omogoča, da se odzivamo na tekoče zadeve. Uh, v našem okrilju so tudi konzularne enote, okrepili smo terensko delo tudi e, z GPRS sistemom. E, morda vas bo zanimalo tudi to, kakšne vire in sredstva uporabljamo. Obveščevalni podatki so po navadi vsaj v lajičnih pojmih eh, informacije, ki prihajajo iz nekih zunanjih tajnih skritih virov, ampak temu ni tako, naj vam zagotovim. Uporabljamo jasne vire, izhodišča so tudi naše misije, ugotovitve predstavništva drugih eh, mednarodnih eh, organov in naša predstavništva. Od njih dobivamo strateško pomembne informacije. Sicen ni neka operativna varnostna agencija, eh, kot jih mogoče poznajo posamezne države članice. Ampak po mojem mnenju bodo potrebne velike kulturne spremembe, če eh, naj sicer na tekom let nastane neka taka agencija po mojem mnenju so to vrste zadeve bolj v pristojnosti držav članic, kadar gre za nacionalno varnost, mi pa poskrbimo za strateško raven, za informiranost, ki je potrebna za strateške odločitve, ne pa za operativno delovanje, ki je v pristojnosti držav članic. No, to je to, kar sem hotel povedati uvodoma. Thank you. Thank you so much. Thank you. Mr. Salmi. Now we proceed to open floor. Hvala lepa, gospod Salmi. Odpiramo razpravo. Morda bi bilo dobro, če najprej slišimo, kaj ima povedati gospod Lizek. Prišnika.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 organizing this debate because Hvala odboru Libe za organizacijo te razprave, ker je to zelo pomembna razprava. E, vsi vemo, da so tako zunanje kot notranje vidiki varnosti zelo pomembni, še zlasti, kadar se soočamo z organiziranim kriminalom. Vendar bi vas rad vprašal, vas gospod veleposlanik in vas gospod direktor, morda nekaj provokativnega. No, recimo, ko smo govorili o tako imenovani Evropski obveščevalni službi, sami veste, da smo se o tem veliko krat pogovarjali. Zanima me vaše mnenje. Vemo, da ustanova, ki ji pripadate, ni neka tipična obveščevalna agencija v tradicionalnem smislu, vendar me zanima, ali po vašem mnenju danes obstaja potreba po to vrstni ustanovi, ali bi bilo morda dobro, da bi vašo službo preoblikovali v obveščevalno službo v tradicionalnem smislu. Potem me zanima, kako poteka to sodelovanje z drugimi Eh, pomembnimi dejavniki na tem področju, recimo s Frontexom, Europolom, eh, še posebej, kadar gre za misije CSDP. Kakšno je sodelovanje med vašimi službami in drugimi službami po svetu, ki se ukvarjajo s tem področjem? No, dajem besedo še naprej, ampak predlagam res, da se držite omejitve časa na dve minuti. Najprej gospa Intveld. Hvala, gospod predsednik. Najprej povem, da sem res zelo vesela, da imamo to zasedanje, ker za to prosimo že leta in leta. Menim, da je to korak naprej. Zelo na kratko bom osredotočila svoja vprašanja na element demokratičnega pregleda ker že leta in leta poslušamo o Sipcenu, najprej so nam rekli, da sploh ne obstaja, potem so rekli, da obstaja, ampak to ni nič posebnega, potem pa so se zadeve počasi izoblikovale, kot da bi nekaj prihajalo iz megle na plano. Tako da sedaj ne razumem čisto točno. Zdaj ste rekli, da ste pod eh, baronico Ashton, s tem zadeve postajajo uradnejše, eh, opredeljene. Vendar, če bi postali neke vrste operativna organizacija, bi to pomenilo spremembe pogod. Morda je to dobro, ne vem. Dobro je, da imamo sodelovanje, vsekakor, to je nujno potrebno. Vendar se treba začeti tudi organizirati na področju demokratičnega pregleda. Zato bi rada slišala od vas, kaj menite o tem, da bi se znotraj Evropskega parlamenta oblikovala neka struktura, neke vrste poseben odbor, kot ga imajo po državah članicah, z ljudmi, ki bi imeli določeno pristojnost in pooblastila, da bi pregledovali dejavnosti sicena. Zdi se mi eh, prav dobro, da imamo take eh, razprave, vendar ne vem, zakaj imamo toliko eh, razprav za zaprtimi vrati danes, ker se mi to ne zdi potrebno niti logično, ker to bi bil prvi korak ravno k temu odprtemu demokratičnemu pristopu. No, prijav, vid, prijav za govor imam veliko, zato bom kar zaključil se znam. Najprej gospod Alvaro za dve minuti. Dank, herr Vorsitzender, herzlichen Dank an den Generalsekretär uh, des ERD anwesend sein und ebenfalls auch. Najlepša hvala generalnemu sekretarju in tudi najlepša hvala predstavniku službe za uh, zunanje delovanje ter gospodu Salmiju. Um, Povedano je že bilo, da že od leta 2004 poskušamo stopiti v stik s skupnim situacijskim centrom in glede na to, da so bili naši poskusi neuspešni, bi vas želel vprašati naslednje. Gospod Vimo, vi ste to že omenili, da gre tukaj za evropsko službo in pod okriljem EPP-ja in um, eh, PSE-ja naj bi to bila služba, ki bi se ukvarjala tudi z obveščevalno dejavnostjo in zato me zanima, kaj bi bilo treba sploh spremeniti v pogodbah za to, da bi zagotovili njeno efektivno delovanje in sploh glede na to, da so tudi nekatere države članice temu nasprotne in zanima me, kakšno je stališče znotraj sveta. Slišali smo, kaj je gospod Kjerkov povedal v zvezi s tem. Rekl je, da bi lahko združili SITCEN, Europol, Frontex in če bi prišlo do tega, bi morali poskrbeti, da bi imeli tukaj tudi parlamentarni nadzor. Gospod Busuti, dve minuti. Da, hvala lepa. Štiri zelo jasno zastavljene vprašanje imam za gospoda Salmija. Ali SITCEN sodeluje z agencijami, kot so naprimer Frontex in podobno? ki ima tudi svoje situacijske centre in kakšno sodelovanje z Europolom. Ali eh, lahko tudi države članice pridobijo te obveščevalne podatke, ki jih ima zbrane SICEN. Kot tretje, ali eh, SICEN poseduje informacije tudi tretjim državam, naprimer Združenim državam Amerike. In končno, ali se vam zdi, da imate določeno vlogo, oziroma bi jo lahko imeli eh, v prizadevanjih za posedovanje podatkov o potnikih v letalskem prometu, PNR. Hvala, gospod predsednik. Najprej bi želela vprašati glede na analizo tega obdobja, ga, v katerem že upravljate to funkcijo, katere so teroristične grožnje, ki prežijo nad Evropo trenutno in s katerimi se ukvarja ta center. In drugič bi vas želela vprašati, glede na to, da ste rekli, da preiskave, ki potekajo, so lastne preiskave in zbirajo tudi obveščevalne podatke vojaških služb, je potem jasno, da če so informacijske službe vsake države um, težko. Se pravi, če jih je težko koordinirati, potem pomeni, da imamo tukaj veliko vrzel, saj obstaja um, velika pomanjkljivost pri uh, koordinaciji na ravneh držav članic in eh, prav to ste povedali, da je to največji problem pri zoprstavljanju terorističnim grožnjam. To je situacija v več državah, tudi v Združenem kraljestvu. Torej, če države članice nimajo možnosti, da se usklajujejo med seboj, pomeni, da se na operativni ravni ni možno um, povezati in to pomeni, da tudi na ravni analize ta center ne ponuja nekih podatkov, ki bi bili koristni za države članice. In torej, ali lahko sploh upamo, da bo v prihodnosti Evropska unija imela službo za informiranje, ki bo se lahko koordinirala med državami članicami. Hvala. Ja zdi se mi zelo pozitivno, da imamo končno možnost razpravljati o tem vprašanju, torej o tem sit cenu in da imamo možnost, da ocenimo, kako bo parlament lahko vrednotil vaše informacije. Potem pa nas zanima tukaj tudi odnos z Europolom in Eurojustom, ali potekajo izmenjave informacij med temi organi in kar zadeva samo obdelavo podatkov, me zanima, ali z Europolom poteka taka izmenjava. Pa še ena točka me zanima in sicer ali se vi čutite odgovarjati pred parlamentarnim nadzorom in kakšne vrste parlamentarnim nadzorom? Saj so nacionalne obveščevalne službe podvržene zelo strogim nadzorom na nacionalni ravni. Tukaj gre za zelo občutljivo področje in zato je treba stvari omejiti, kolikor se le da, samo na vprašanja, na področja, kjer je to res potrebno. Danes namreč pri boju proti terorizmu in proti organiziranemu kriminalu eh, vključujemo pod ta dežnik vse, kar se le da, tudi povsem običajne dejavnosti policije, sodstva in uh, druge dejavnosti, ki bi jih lahko opravljala Europol in Eurojust. Tako da je treba tukaj si pogledati, v kakšnem kontekstu vse to poteka. Uh, Pa še ena pomembna točka je tukaj. Zakaj? Namreč ob teh vprašanjih notranje varnosti in eh, boja proti kriminalu, o teh vprašanjih je treba razpravljati znotraj organa, ki ki zadeva zunanjo politiko Evropske unije. Kako si to predstavljate v prihodnosti? Gospa Latvort, izvolite. No, uh, Hvala lepa. Res je pomembno poudariti vladavino prava in demokratična pravila igre. Zanima me, ali veste, kaj se je zgodilo s tistimi transatlantskimi pravnimi Eh, razpravami, ki mislim, da jih je sprožila ameriška stran še v času prejšnje administracije. Ne vem, kako bi to sedaj povedala. Eh, videti je bilo, kot da so imeli namen, da bi. Uh, Evropo prisilili v to, da ne bi imeli eh, kazenske jurisdikcije v določenih primerjih v smislu boja proti terorizmu. Eh, ne vem, nisem slišala, kaj se je potem zgodilo s tem, eh, kaj se je zgodilo na koncu, sploh glede na to, da predsednik Obama še naprej nadaljuje z določenimi dejavnostmi v Guantanamu. Sorry. Govornik ne uporablja mikrofona in ga tolmači ne slišimo. Mrs. Lunaček. Gospa Lunaček, dve minuti. You, uh, Hvala lepa. Eh, rada bi nadaljevala izvajanja drugih kolegov, ki so govorili o demokratičnem pregledu in eh, tudi kot članica odbora za zunanje zadeve sem bila nekoliko presenečena. Uh, Eh, da so to točko uvrstili sem na dnevni red zasedanja odbora Libe. In zdi se mi pravzaprav zanimivo, kako to, da imamo to razpravo tukaj in ne pri odboru za zunanje zadeve. Vendar je dejstvo, da je treba o teh zadevah spregovoriti na več ravneh. Morda lahko samo še dodam nekaj vprašanju, ki je bilo že zastavljeno, ali bi morda lahko imeli skupen sicen z Europolom in Frontexom, ali se načrtuje kaj takega. In potem še natančeje glede dela sicena, koliko osebja pravzaprav imate v tem trenutku in kakšne so horizontalne in eh, geografske razsežnosti vašega dela, kakšne so dodatne obveščanje obveščevalne službe ali imate svoje lastne vire, omenili ste, odkud vse dobivate podatke, vendar me zanima, ali načrtujete oblikovanje lastnih virov informacij. In zanima me tudi čisto količinsko, koliko vsakdanjega dela sicer na, je namenjeno področju boja proti terorizmu, če lahko morda poveste kaj v odstotkih in koliko so druge zadeve. In kako pomembno je po vašem mnenju delo, ki ga opravljate na področju boja proti terorizmu, ter koliko prispeva k skupni varnostni in zunanji politiki. Hvala lepa. Um, Gospod Prok, dve minuti. Najlepša hvala. Na začetku, v zvezi s sitcenom, ali nam lahko opišete nek dogodek ali več dogodkov, ki ste jih lahko napovedovali, napovedali na podlagi svojih verov? Recimo, ko je prišlo do serijske kih demonstracij v Severni Afriki, ali je sitcen eh, kaj zaznal to? Drugič, ali obstajajo kakšni teroristični načrti, ki ste jih lahko preprečili? Seveda ne boste povedali kateri, ampak samo da ali ne lahko odgovorite. Potem naslednje vprašanje. Stalni koncept uh, svobode, pravice in, uh, in uh, pravosodja. Torej, svoboda pomeni, da moramo uh, spreminjati zakonodajo na področju kazenskega prava v državah članicah, uh, gre tudi za nek koncept eh, kaznjivih dejanj, ki jih je treba preprečiti. In dosti krat eh, v nekaterih državah z minimalnimi dokazi eh, na podlagi evropskega naloga za prijetje pridržijo nekatere osebe, v drugih državah pa se to morda to ne zgodi. Gospod Gualderi, dve minuti. Hvala. Tudi jaz bi najprej postavil nekaj vprašanj v zvezi s številkami in se navezal tudi na to, kar je povedala gospa Lunaček in sicer me zanima, koliko osebja je tukaj in tudi kakšne vrste osebje je to, koliko je officials, koliko je national experts in kako so te vloge razdeljene med njih. Potem pa, kar zadeva mm, operativno raven. Sam tudi zato, ker nisem strokovnjak z tega področja, težko res razlikujem med analitsko funkcijo in operativno funkcijo. In res je, da ste omenjali tudi neko direkcijo oziroma oddelek, pač operativni oddelek, ki se ukvarja z analizi, analizo stanja in z poročanjem. In zato me zanima, v kakšnem smislu bi se na podlagi pogodbe um, ta operativna um, raven utemeljila, če Evropska unija proizvaja neke svoje podatke v zvezi s tem. Zanima me, ali ima mogoče SDP neko svojo mrežo delegacij ali ima na voljo inštrumente, kot so uh, inštrumenti EU Satellite Centra. In Ne na zadnje bi v zvezi z, z nedavno zadevo v Libiji želel vedeti, ali v poročilih, ki ste jih pripravili, namreč mi smo odbor, ki ima dostop do teh dokumentov in bi želel povedati, da smo zaprosili za te dokumente in odgovor, ki sem ga prijel, je bil, da bi morali za dokumente zaprositi dosti bolj unaprej, sedaj je minilo že kar nekaj časa in zato me zanima, kakšne vire neposredne ali posredne v zvezi z Libijo ste uporabili in ali se na podlagi nekih specifičnih virov pripravljajo neke specifične analize ali morda pripravljate samo analize na podlagi virov, ki jih dobivate iz nacionalnih organov. Hvala lepa, gospa Hekins. Thank you hvala. Gospod Salmi, samo eno stvar bi vas želela vprašati. Zanimajo me odnosi med Sicenom in državami članicami. Seveda, načelo subsidijarnosti izhaja iz Lizbonske pogodbe in varnostne službe so v pristojnosti držav članic. Zanima me, ali je to lahko ovira za sodelovanje med eh, SICENom in državami članicami in če je to potrebno, kako bi lahko SICEN bolj hitro ukrepal, ko gre za boj proti terorizmu in organiziranemu kriminalu v državah članicah. Torej, kakšen je ta odnos? In katere so težave, ki jih je treba tukaj še odpraviti? Drugo vprašanje bo bolj simbolično in bolj kratko. Veliko krat govorimo o naslednjem vprašanju. Evropska unija bi morala imet, zbirati več eh, obveščevalnih podatkov v prihodnosti in zanima me, kaj vi menite o tem nekoliko futurističnem vprašanju. Hvala. Hvala, gospa Henkis. Mislim, da so poslanke poslanci iz obeh odborov AFET in LIBE sedaj opisali celo vrsto zadev. Hvala, da ste se držali časa. Hvala pa tudi za to, da ste postavili zelo konkretna vprašanja. Predlagam, da se sedaj oba odzoveta na te, ta vprašanja. Morda gospod Vimo ali pa Gospod Salmi, bi se želela odzvati na stvari, ki so jih eh, omenili poslanke in poslanci. Hvala, gospod predsednik. Poskušal bom ta vprašanja in pripombe združiti v skupine. Najprej prihodnost, kako vidimo prihodnost obveščevalnega dela v okviru EU, potem odnosi tako s tretjimi državami, kot tudi znotraj Evropske unije in njihovih inštitucij. Tretjič, demokratični nadzor nad delovanjem SICENA in potem bom poskušal odgovoriti na nekaj bolj konkretnih vprašanj, ki ste jih postavili, recimo, kar zadeva kadre, ki delajo v SICENu in kako sploh eh, delamo, kako potekajo analize operacije in tako naprej prvo vprašanje, kakšna bi lahko bila prihodnost eh, sodelovanja v Evropski uniji na področju obveščevalnih zadev. Na začetku sem že povdaril, da je moje mnenje naslednje. Vprašanja nacionalne varnosti, vključno z obveščevalno dejavnostjo, so v pristojnosti držav članic. Nekdo je vprašal, <clears throat> kakšne spremembe bi bile potrebne, če bi imeli neko obveščevalno agencijo nekoč Evropske unije. No, to bi moralo pomeniti spremembe pogodbe. Kaj ti zaenkrat je še vedno nacionalna varnost v pristojnosti držav članic, če se ne motim. Zato zaenkrat ne vidim, da bi v bližnji prihodnosti lahko se to spremenilo. Pa tudi v, na dolgi rok ne vem, če bi se lahko Eh, dogovorili za neko Evropsko obvaščevalno agencijo. Mislim, da morajo te službe v državah članicah, ki že obstajajo, bolj tesno med seboj sodelovati in to bi bila prava pot naprej. Vprašanje verov, proračuna je tudi tukaj treba upoštevati, kajti države članice te vrste dejavnosti že imajo. Zato se moramo vprašati, koliko dodane vrednosti bi ustvarili, če bi te službe bolje sodelovale med seboj. Nekdo je vprašal, da obstaja v SIC ali obstaja v SIC eno neka enota za operacije. Moram reči, da, ampak eh, to je samo nek stalni sistem, ki deluje uh, eh, 24 ur na dan, 7 dni na teden, ki se odziva na nekatere posebne potrebe. Opravlja tudi analize, vendar si cen uh, eh, v ta namen ne deluje zelo aktivno. Naše delo je zasnovano na ocenjevanju odprtih verov, spremljanju medijev in toku podatkov od služb držav članic. Nimamo naše lastne zmogljivosti zbiranja obveščevalnih podatkov. Sicen torej enostavno ni bil ustanovljen za to, da zbira svoje obveščevalne podatke. Potem odnosi z zunanjimi partnerji, s tretjimi državami sodelujemo, kadar imamo z njimi sklenjen sporazum na področju varnosti s Švico, Norveško, večinoma so to torej evropske države, to sta glavna dva partnerja. Sicer pa eh, gre za izmenjavo podatkov med državami članicami EU same. Več vas je vprašalo, kakšni so odnosi med Frontexom, Europolom in Sitcenom. S Frontexom sodelujemo, imamo nek eh, dogovor z njimi za izmenjavo podatkov, pa tudi z Europolom. Eden od proizvodov, ki je sicer proizvod dela Europola, pa mi pri njem sodelujemo, je tako imani TISAT. To je nek poseben dokument. Torej sodelovanje dobro deluje, potem izmenjava podatkov tudi dobro poteka, zlasti tistih podatkov, o katerih je tukaj bilo govora. Vendar ne pozabite, da mi ne spiramo podatkov o posameznikih, samo analize opravljamo na strateški ravni. To sicer pa ne zbiramo svojih informacij oziroma podatkov in mislim, da to tudi ne potrebujemo, če hočemo upraviti svoje naloge demokratični nadzor, parlamentarni nadzor nad sitcenom. To je vprašanje, ki ga prepuščamo vam, ki se morate odločiti, kako želite, da ta nadzor poteka. V državah članicah obstajajo različne oblike, sistemi nadzora. Evropski parlament pa mislim, da je že začel s študijo teh sistemov. Države članice naj bi posredovale informacije o tem, kako parlamentarni nadzor poteka v državah članicah. Vendar, ponavljam, službe držav članic so popolnoma druga stvar kot SITCEN, ker SITCEN sam zasen in v lastni dejavnosti ne zbira podatkov oziroma informacij. To počenjajo države članice. In Eh, tukaj se sistemi v državah članicah zelo razlikujejo, ko gre za način nadzora nad varnostjo in obveščevalnimi agencijami držav članic. Potem ste postavljali vprašanja v zvezi z kadri. Zaenkrat imamo okoli 100, nekaj več kot 100 zaposlenih, natančne eh, številke nacionalnih strokovnjakov ne poznam in koliko od teh je je uradnikov, funkcionarjev Evropske unije, ne vem natančno, ampak približno 70-30 naj bi bilo razmerje med njimi v tem trenutku. Odstotek naših dejavnosti, ki se nanašajo na CT, KT, to je težko oceniti. Zaenkrat smo še vedno majhna organizacija, v primerih, kot je naprimer bila Libija, ali težave v Severni Afriki in Bližnjem shodu so, predstavljajo situacijo, v kateri moramo uporabiti večino naših eh, resursov, tudi kadrovskih. In če bi prišlo do mm, večjih potreb, bi seveda ustrezne vire namenili temu področju. Ne bom pa se spuščal v odstotke. Spraševali ste tudi, katera so glavna področja, kjer delamo. Boj proti eh, terorizmu je zelo visoko na našem dnevnem redu, potem žarišča tudi v svetovnem okviru, žarišča nemirov bližnjem, na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki so seveda takšni dogodki se pojavili, ki lahko vplivajo na Evropsko unijo in s temi smo se ukvarjali in se še naprej ukvarjamo. Še eno vprašanje, vprašanje eh, prepovedi širjanja jedrskega, kemičnega in podobnega orožja. <clears throat> Potem grožnje, teroristične grožnje v Evropi. Situacija se razlikuje v veliki meri od države članice do druge. Tukaj mi poskušamo narediti naslednje kolektivno proučujemo situacijo v različnih delih Evropske unije in recimo ocenjujemo opozorila potnikom v nekaterih državah članicah, ko gre za nevarnost terorističnih napadov in takšne stvari. Predsednik, morda bo ambas veleposlanik Vilmon želel nadaljevati in bo poskušal odgovoriti na nekatera vprašanja, na katera jaz nisem. Ja, hvala. Hvala, gospod Salmi, ambasador Vilmo. Uh, Nekaj pripomb bom še dodal k tistemu, kar je kolega že povedal. Mnogi med vami ste spraševali, ali potrebujemo Evropsko obveščevalno ali varnostno agencijo kot samostojni organ. No, kolega je na to že odgovoril, sam bi lahko morda še, mu samo še nekaj stvari dodal. Prvič, ne gre samo za denar, gre za to, da moramo usposto, usposobiti ustrezne ljudi za obveščevalno delo. V ta namen pa potrebujemo veliko časa, prave kadre potrebujete, če naj to poteka ustrezno in učinkovito. In tretjič, države članice že imajo takšne kadre in bi prišlo do podvajanja dela. Nekdo je govoril o koordinaciji sodelovanju v posamezni državi članici. Lahko si predstavljate, če bomo sedaj dodali še eno raven obveščevalnega dela, poleg tega, ki že poteka, bi to pomenilo veliko težav. Torej moramo previdno se odločati o tem. In kot je bilo rečeno, pogodba ne predvideva te vrste agencije. Kar zadeva koordinacijo v državi članici in med državami članicami naslednje. V državi članici lahko si ogledamo ne samo Evropo, temveč tudi ZDA po 11. septembru. Dosti težav je bilo tam, ko gre za sodelovanje med različnimi agencijami. In sedaj v vsaki državi članici EU je veliko naporov tudi v sodelovanju z američani. Ne vem, če je to vedno učinkovito, ampak vsi vemo, da je to velik problem, ki ga moramo odpraviti. V okviru SIT cena na evropski ravni poskušamo na nek način stvari koordinirati, uskladiti ali vsaj izmenjavati podatke, kolikor se da. Tako da bi takšna izmenjava podatkov lahko koristila vsem nam. Zlasti, ko povezujemo zunanjo in notranjo razsežnost. Eno vprašanje je bilo naslednje. Zakaj je EEAS vključena tudi v kriminaliteto. Ja, tukaj je zunanja razsežnost pomembna. Eh, kazniva dejanja kriminaliteta se ne zaustavi na naših zunanjih mejah in dosti krat je kriminaliteta tesno povezana s terorizmom. Zato je treba bolj sodelovati med seboj, ne samo zaradi boja zunanjega terorizma, ampak tudi zaradi notranje in zunanje varnosti. To je pač svet, v katerem živimo in zato moramo vsi tesno med seboj sodelovati. Ali to pomeni, če sem vas prav razumel, poslanec Kerkov je spraševal o tem, ali to pomeni, da posamezne agencije, kot so Frontex, Europol in SITCEN, ne sodelujejo ustrezno. Ja, mislim, da obstajajo konkretne dela in delovna mesta. Vse skupaj mora biti profesionalno. In če bi sedaj vse pomešali med seboj, morda ne bi bili ne vem kako učinkoviti. Zato preden se tega, te smeri lotimo, moramo biti bolj previdni. In še zadnja pripomba, na katero bi se želel odzvati. Mislim, da je gospa Ludford spraševala o enem od področji. Zlasti, ko gre za, sodel, ko gre za uh, posledice dela Bušove administracije. No, s tem se seveda moramo soočiti in zagotoviti med državami članicami nek bolj sto, eh, skupen nastop, ko gre za eh, nezakonito izročanje domnevnih teroristov američ, američanov. Ja, veliko držav članic je imelo s tem velike težave in sicer zakaj? Zato, ker so zelo svobodomiselno uh, tolmačile nekatera temeljna pravna načela in določbe mednarodnih konvencij. Ko je prišla na oblast eh, vlada predsednika Obame, se skupaj tudi ni šlo kaj dosti naprej kajti Obamova administracija se kaj dosti s tem še ne želi ukvarjati. Oni imajo problem s Guantanamom, kako se rešiti eh, sedanjega položaja tam, ni enostavno za njih in zato, kolikor vem, te vrste skupnih razprav nismo dosedaj še imeli. Toliko za enkrat. We thank you both. Hvala obema, gospod Salmi in gospod Vimon. Gospod Salmi, bi manj da še nekaj želel dodati. Ja? Hvala, predsednik. Še nekaj odprtih vprašanj, na katera nismo odgovorili, je. Kar zadeva tako imano CT področje, moram reči, da Eh, kot sem že prej rekel, mi nismo nek operativni organ, strateške informacije zbirajo v državah članicah. Ali so naši proizvodi, si cena koristni, se spraševali, recimo varnost v letalstvu. Naši dokumenti so bili v korist politikom, ki so odločali o tem. Torej, strateško gledano da, operativno pa ne. Mislim, da je to edino, kar sem želel dodati, gospod predsednik. Najlepša, hva, najlepša hvala. Gospod Vimo, generalni sekretar EEAS in gospod direktor Salmi, hvala za vaše odgovore. Vidim, da nekateri še prosijo za besedo, gospod Mišel, pa še nekateri gre za kakšno konkretno vprašanje, ampak bodite kratki. E, vprašanje bi postavil gospod Vimo. Ja, zelo ocenim to, kar ste povedali v zvezi z vašim delom, vendar pa imam zelo preprosto vprašanje o vseh teh obrazložitvah, ki smo jih slišali in zanima me, kaj bi manjkalo vaši službi za zunanje delovanje, če sitcena ne bi bilo. Another hand being raised. Yes. Še nekdo se je javil k besedi, izvolite. Dve vprašanji, hvala. Kako ocenjujete pomen uh, vojskovanja v, um, v internetnem okolju in kako uh, pomembno je, na primer, oceniti nastop tako manjih black swans, črnih. Uh, črnih uh, labodov. Ja, Jan Albrecht je nekaj vprašal, kar bi jaz želela dopolniti. Rekli ste, da uporabljate dejavnosti držav članic. Ali to pomeni, da nacionalni parlamenti oziroma vlade opravljajo nad vami kakršenkoli demokratični nadzor? Ste kdaj odgovarjali za svoje delo, poročali o svojem delu nacionalnemu parlamentu, me zanima. Kajti, če se to ne dogaja, komu ste sploh odgovorni? Še zadnje vprašanje, gospod Sarjoš Volski. Gospod Vimo, slišali smo, da sice ni obveščevalna, ni organ. Ali potem potrebujemo neko posebno skupno obveščevalno dejavnost držav članic, To sem v enem od eh, nemških časopisov včeraj prebral. Gualtieri. Perché, ci, ci sarà un'ultima. Prosim, res, še za ta zadnji krok, Roberto Gualtieri, potem Dias de Mera. De. Še vedno dvomim o trditvi, da pogodba Evropski uniji ne dovoljuje zbirati lastne podatke ne vem kateri člen pogodbe, prepoveduje Evropski uniji, da mora se zanesti na podatke, ki jih nekateri drugi uporabljajo. Gospod Jaz Demer. Hvala, gospod predsednik. Zelo telegrafsko in opravičujem se, ker sem prišel pozno. Mislim, da nam morajo biti jasne nekatere stvari, o katerih imamo sedaj še dvome. In sicer, imamo službe v državah članicah, imamo Europol, imamo Eurojust, imamo Frontex, imamo uh, skupni situacijski center in potem na drugi strani tehnice imamo tiste, ki se ukvarjajo s svoboščinami in ki morajo to uravnovesiti. Imamo torej koordinatorja za boj proti terorizmu na drugi strani tehnice, torej tudi agencijo za varstvo podatkov in tudi agencijo za um, temeljne človekove pravice. Ampak jasno mora biti, da vsi ti inštrumenti razen Frontexa sedaj nimajo operativnih zmogljivosti in operativne zmogljivosti Frontexa izhajajo iz inštrumentov, ki jih dajo na razpolago za njegovo delovanje države članice. In ko govorimo o parlamentarnem nadzoru, kakšen parlamentarni nadzor se lahko izvaja nad tistim, ki uh, pridobiva neke obveščevalne informacije in ki jih posreduje dalje. Po mojem mora biti jasno, da parlamentarni nadzor lahko izvajamo nad tistimi varnostnimi institucijami, ki imajo operativne pristojnosti, ne pa nad tistimi, ki samo pridobivajo, predelujejo in ponovno posredujejo podatke. To sem želel povedati. In kot pravim, na drugi strani tehnice pa da imamo še dva nadzorna inštrumenta. Eden je zelo pomemben in sicer nadzornik in drugi element zelo pomemben pa je Agencija za človekove pravice. Hvala lepa. Turno ora final para nuestros oradores invitados. No, sedaj pa še zadnja beseda za naše goste. Gospod Vimon, izvolite. Monsieur le Président, je peut-être parler en français. Hvala, gospod predsednik, mogoče bom sedaj govoril po francosko, da malo spremenim jezik in da odgovorim gospodu ministru. Eh, in sicer ja, sicer bo moj kolega lahko še kaj dodal v zvezi s tem. Sicen je koristen, če ne bi obstajal, bi ga morali, si, bi ga morali izmisliti, kot smo ga iznašli tekom let, ko so predstavniki za zunanjo politiko čutili to potrebo, da imamo nek skupek informacij, ki se zbirajo iz vseh odprtih virov, kar pa ni vedno zelo enostavna naloga. Tako da je to pripeljalo do tega proizvoda, ki je za nas zelo koristen in to ponavljam vsak dan in celo večkrat na dan. E, sicer namreč ponuja, proizvaja izredno koristne informacije in po drugi strani tudi vse te informacije obveščevalne narave, ki jih nudijo države članice, se zbirajo v SIT-cenu in to, kar izvaja, je za nas zelo koristno. Torej, to, da imamo našo lastno zmogljivost, da sami povedamo, proizvajamo informacije, pomeni, da vseeno lahko zelo izkoristimo to zbiranje informacij, ki se tukaj um, izvaja. Tako da z tega vidika je to gotovo velika prednost, velika dodana vrednost. Dvomim, da ste pričakovali kaj drugega od mene, ampak um, zelo iskreno to pravim. Tako res mislim. Eh, Postavljeno je bilo tudi vprašanje političnega nadzora, ampak služba za zunanje delovanje, znotraj katere deluje SITCEN, tako kot tudi vojaški odbor in druge službe. Ampak kakorkoli vi izvajate vaš nadzor nad EAS-om, EAS Eh, v okviru pogodbe in v okviru uredbe o ustanovitvi te službe in na podlagi drugih dokumentov. Mm, isti nadzor, kot se lahko izvaja nad Frontexom, se lahko izvaja tudi tukaj. In predvsem ne smemo mešati dveh stvari in sicer splošnega političnega nadzora, ki poteka preko političnih predstavnikov komisije in uh, visoke predstavnice in vprašanje v zvezi z tajnimi dokumenti, do katerih imamo ali ne smemo imeti dostopa. Tukaj gre za dve različni zadevi in mislim, da ne smemo mešati tega dostopa do tajnih dokumentov. V zvezi s tem smo pripravili celo vrsto pravil, cel mehanizem smo vzpostavili v zvezi s tem, ampak to sta dve različni zadevi. In ne na zadnje, še eno vprašanje je bilo ponovno upostavljeno in sicer, zakaj naj ne bi bili bolj zainteresirani za nek evropski sistem, za neko evropsko slu obveščevalno službo, evropsko varnostno službo, ki bi pač samostojno obstajala in delovala in ponujala svoje lastne informacije. Ne vem, kaj vam lahko v zvezi s tem odgovorim. Tudi na področju zunanje politike je približno tako. Imamo še vedno skupno zunanjo politiko, nimamo še enotne zunanje politike. Mogoče bomo do tega še prišli nekega dne, ampak postopoma. Tako da um, trenutno gre za to, da bi pač bi to, če bi postavili neko evropsko agencijo, ki bi bila nad vsemi nacionalnimi obveščevalnimi agencijami, nekaj, kar bi sprožilo veliko dvomov v Evropski uniji. In pri takšnih načrtih je treba postopati previdno ter s postopnim pridobivanjem soglasja držav članic. To pa je tudi vprašanje časa. Trenutno nam je že uspelo to, kar smo storili in to je kar velik napredek in sicer, da določeno število agencij iz držav članic je sedaj pripravljenih svoje informacije z nami deliti in to je že kar velik napredek eh, na, v primerjavi s tem, kar smo imeli pred par leti. Sedaj pa še zadnji krok za gospoda Salmija, direktorja skupnega situacijskega centra Sicena. Hvala, kratek bom vprašanje, ali smo odgovorni parlamentom držav članic. Ne, seveda nismo. Kar zadeva kibernetski ko vojskovanje, s tem se nismo še soočali. Torej, to bi bilo skoraj da vse, gospod predsednik. Dobro, najlepša hvala še enkrat obema, gospodu Salmiju in gospodu Vilmonu. Hvala tudi članom odbora AFET in SEDE in mi bomo sedaj nadaljevali z našim dnevnim redom. Thank you. Thank you. Še enkrat hvala vsem članom odbora AFET in odbora SEDE. If they remain silent. Prosil bi, da tiho odidejo iz dvorane. Hvala kolegice in kolegi. Predlagam, da nadaljujemo na peto točko. Celovit pristop k varstvu osebnih podatkov v Evropski uniji. To je druga priložnost, da lahko razpravljamo o tem zelo pomembnem vprašanju oziroma dosjeju Naslednjih 30 minut imamo na voljo za to, da slišimo predstavitev tega osnutka poročila. Kolega Aksel Foss je poročevalec. Poročevalec bo najprej predstavil glavne elemente poročila, potem pa bomo razpravljali. Najprej naj vam povem, da je rok za vložitev predlogov sprememb 26. april. 26. april ob 12. uri opoldne. Gospod Fos, izvolite. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Vesel sem, da vam lahko danes eh, predstavim osnutek poročila v zvezi s celovitim pristopom k varstvu osebnih podatkov v Evropski uniji kot delovni dokument sem to že predstavil. Sedaj pa na kratko naj povem, v kakšnem kontekstu je nastalo to poročilo. Leta 1995 smo v Evropski uniji sprejeli eh, direktivo o varstvu podatkov. Ta je predstavljala neke vrste pre, o, pre, kretnico na področju delovanja varstva podatkov v Evropski uniji. Pred 15 leti ta, smo sprejeli to direktivo, ki jo je sedaj treba dopolniti iz dveh razlogov. Prvič, tehnični razvoj je že presegal to direktivo in drugič, pravna podlaga se je spremenila zaradi Lizbonske pogodbe. Poleg tega moramo gotoviti, da povsod v državah članicah niso v celoti prenesli direktive v nacionalno zakonodajo, ne na enak način, In kar zadeva online področje, je mnogi ne upoštevajo. Komisija je pripravila dokument in mi v odboru Libe dobimo bistveno večjo vlogo na tem področju kot leta 1995. In to je pristojnost, ki jo moramo izkoristiti. Vesel sem, da lahko s tem poročilom na lastno pobudo že uh, naredimo prvi korak naprej. Skupaj s poročevalci v Senci sem pripravil to poročilo, ki obdeluje glavne zahteve, ki, za katere so se dogovorile vse politične uh, skupine. Cela vrsta stvari nismo mogli omeniti, ker je pač tako poročilo omejeno, kar zadeva njegovo dolžino. Na kratko bom želel povdariti pet nujnih točk, ki smo jih vključili v to. Prvič, celovita harmonizacija, kar zadeva urejanje pravne varnosti, potem drugič, razširitev področja uporabe določb na sodelovanje med pravosodnimi in policijskimi organi. Tretjič, eh, jasna pravila v zvezi z pravom, ki se uporablja, ne glede na to, kje se nanaša naprimer nek strežnik oziroma server. In eh, to bo pomembno za vse države članice. Četrtič, ustrezna krepitev pravic posameznika, ko gre za upogled v njegove podatke in nadzor nad njimi. In petič, učinkovito izvajanje eh, predpisov na področju varstva podatkov. Tudi z spremljevalnimi ukrepi, naprimer s pomočjo nadzornika, eh, os, eh, torej varuha osebnih podatkov v državah članicah. Eh, varstva podatkov pa ni treba na novo izumljati, kajti kot sem že rekel, imamo direktivo iz leta 1995, ki je neke vrste idealno izhodišče in že daje podlago za sodobno zakonodajno področje varstva podatkov. In to je priložnost, ki jo moramo izkoristiti v interesu naših državljank in državljanov in veselim se sodelovanja z vami. Hvala. Hvala. predstavnike komisije in sveta imamo v dvorani, morda bi bilo najbolje njim prej prisluhniti. Predsedstvo bi želelo kaj povedati, če ne pa komisija. Yes, komisija očitno. Hvala, gospod predsednik. V komisiji smo z velikim zanimanjem sledili temu osnutku ki sledi večini priporočil in predlogov, ki smo jih podali tudi na komisiji. In na podlagi tega naj bi komisija, bo komisija pripravila svoj dokument po poletnem premoru. Hvala, komisija. Now, the council, the kaj pa svet, predsedstvo, želite kaj povedati? Če ne, potem začnemo z razpravo poslanke in poslancev. Gospa Intfeld bo začela razpravo. Hvala, predsednik. Pozdravljam ta osnotek poročila poročevalca, ki je tesno sodeloval z poročevalci v Senci. Zato nas to poročilo ni presenetilo. Pomembna načela v tem poročilu so vključena. Ključno načelo je, da potrebujemo enoten standard za varstvo podatkov za, osebne, za vse osebne podatke. Seveda potem bomo imeli za posamezne sektorje posamične ureditve. Ključno je, da dobimo nov inštrument, ki a, vključuje tako prejšnja prvi kot tudi tretji stebr. Drugič, načelo harmonizacije. Mislim, da se tukaj v večini strinjamo, harmonizacija je v interesu tako podjetij kot tudi državljanov. Sistem bo namreč na ta način bolj pregleden, transparenten. Zato bi jaz bila bolj za uredbo, kakor za direktivo, če bi se to dalo narediti za to področje. Tretjič, nekaj, kar je še problem, namreč globalna dimenzija. Mi lahko se skupaj urejamo za območje EU, ampak eh, podatki pomenijo, da se nanašajo na ljudi, ki se gibljajo po vsem svetu. Zato bo treba najti neko rešitev in to bo težko. Prejšnji teden so mediji poročali, da gre Avstralija tukaj v zelo zanimivo smer za novim sistemom varstva podatkov, visoko raven varovanja predvidevajo v zvezi s tem. In končno, izvajanje. Mislim, da načelo odgovornosti, <clears throat> ki ga sedaj dodelujejo različni deležniki, se mi zdi tukaj smotrno, pametno. Izvajanje na področju zakonodaje varstva osebnih podatkov, ne more biti samo odkljukamo nekaj rubrik, kjer je to treba narediti in potem smo vse opravili. Ne, novo kulturo varstva osebnih podatkov potrebujemo v Evropi. In predlog našega odbora bo naslednji. Zelo stroge, visoke kazni moramo izreči in uporabiti za tiste, ki zlorabljajo osebne podatke, kajti osebni podatki so postali tako zelo pomembni v našem vsakodnevnem življenju in če jih kdo zlorablja, je treba to kaznovati. Gospa Zibel. Hvala. Najprej se zahvaljujem poročevalcu, da se je še enkrat lotil te pomembne teme, in da je pome najbolj pomembne točke pripravil pred eh, dokumentom komisije. Osma točka se mi zdi pomembna, namreč te kampanje ozaveščanja so pomembne. Na vsakem področju življenja, v poklicnem življenju, gospodarskem, zasebnem življenju in tako naprej, je treba standarde okrepiti, dvigniti. Zato se mi zdi, da je pomembno, da tudi državljane, posameznike ozavestimo. Nekatere zadnje študije kažejo, da so zlasti mladi, tisti, ki znajo uporabljati tehnične medije, izkoriščajo vse njihove možnosti, ampak istočasno se ne zavedajo nevarnosti, v katero se spuščajo, če recimo preko interneta posredujejo svoje podatke, če po internetu podpisujejo pogodbe, nakupujejo in tako naprej. Zato se mi zdi ta točka 8 v poročilu zelo pomembna. Tudi tretje države bi se morale, oziroma države članice bi morale pripraviti uh, gradivo za uh, pouk, za um, izobraževanje zlasti mladih. Hvala, gospod Alvaro. No, um es mal den anderen Weg rumzumachen. Ähm, herzlichen Dank an den Berichterstatter. Eh, Ker zadeva tisto, kar je rekla komisija, pa bi tole povedal. Torej, odkdaj je sedaj ta rok za poročilo predstavljen na čas po uh, poletnih dopustih? Prej je namreč bilo to obljubljeno pred dopusti. Mislim, da bi morali biti dovolj hrabri, da bi sem notri zapisali, da ne želimo direktive, temveč uredbo kajti z direktivo pač države članice to počenjajo, kakor eh, se jim zdi. Če pa hočemo imeti harmonizacijo, če hočemo recimo tudi komisarko Redingovo podpreti, potem eh, direktiva ni prava pot. To je prva stvar. Ozaveščanje, to je že lepa zamisel, ampak eh, mislim, da brez spremljevalnih ukrepov to ne bomo uspeli moramo vedeti, katere eh, državljane hočemo zlasti ozaveščati. Tisti, ki se sami odločajo, kaj bodo počeli z tehničnimi možnostmi, ki jih eh, imajo na voljo. Tukaj morajo podatki eh, oziroma podjetja natančne svoje uporabnike obvestiti o tem, v kak namen bodo uporabljali podatke. Če recimo gre za podatke, ki jih uporabljajo samo za oglaševanje, potem je vseeno lahko. Ampak subjekti, ki obdelujo podatke, se morajo zavezati, da bodo informirali potrošnike o tem, v kakšen namen bodo uporabljali te podatke. Zanimiv je ta predlog Avstralije, ki ga je omenila Sophie Entfeld. S njihovimi izkušnjami bi lahko namreč morda obogatili to eh, neke vrste certifikate, bi lahko za Evropsko unijo uvedli, s tem bi tudi eh, načelo teritorijalnosti lahko razrešili. Nekaj podobnega, kot imamo ISO 10000 oziroma 9000 standarde. Če bo nekdo dobil tak certifikat, potem je čisto vseeno, kje je dela in odkot prihaja, iz Bakuja ali iz eh, Bruslja. Torej, to teritorijalnost eh, tokov podatkov bi morali tudi zajeti. Seveda, veliko bi še lahko dodal, ampak mislim, da smo vseeno na dobri poti in če bomo končno dobili predlog ne za direktivo, ampak uredbo, bomo z veseljem delali tudi na tem. Hvala. Gospa Ernst, še enkrat. Hvala. To, kar je dobro pri tem osnutku poročila, je naslednje. Harmonizacija je tukaj konsekventno uveljavljena za vsa področja, ampak naša vlada ima tukaj težave. Obstaja cela vrsta pomislekov v Nemčiji, ko gre za Eh, izvajanje cele vrste določb. Tukaj naj bi šlo do, za omejitve in tako naprej. Zanima me, kako se teh držav, nekaterih držav članic lahko iz, jim izognemo. Lahko se jim izognemo in če bomo sprejeli uredbo, potem bo stvar resnično vodila v dejansko harmonizacijo. Drugič. Tretje države. To vprašanje je zelo uh, mehko, pozitivno formulirano, bi rekla. Mislim, da tukaj moramo stvari nekoliko bolj resno uh, postaviti v razpravo. Tu je še dosti stvari odprtih. Vprašanje varuhov osebnih podatkov me tudi muči katere področje dela, katere pristojnosti naj bi imeli, <clears throat> potem kolektivne tožbe in tako naprej. Tukaj v svetu vladajo zelo različna stališča. Zato mislim, da bi mi morali naše uh, želje bolj jasno formulirati, da bo to vključila komisija v svoj dokument. In kaj še? Sankcije, to je že omenila Sofija. To se mi zdi tudi meni problematično in mislim, da bo zaenkrat to kar dovolj. Danke. Und jetzt, Herr Albrecht. Hvala in sedaj gospod Albrecht. Hvala gospod predsednik. Sodelovanje z gospodom Fosom je bilo zelo dobro, še dobro teče. Mislim, da smo prišli s tem osnutkom poročila do dobrega rezultata. No, to poročilo se nanaša na sporočilo komisije letos jeseni. Mislim, da se mi moramo izreči v zvezi z načelnimi vprašanji. Prvo vprašanje. V, um, direktiva 95-96 se nam zdi, da 95-46 se nam zdi že nekoliko zastarela in to bi bilo treba tukaj tudi povdariti. Kajti to bo odločilno za to, da se bomo odločili, ali bomo naprej se eh, zauzemali za direktivo ali za uredbo. Standard eh, varstva osebnih podatkov je nekaj, ki ga moramo ohraniti tukaj. To ne sme biti predmet razprav. To pa seveda tudi po Lizbonski pogodbi ne more uh, pomeniti, da bomo imeli en sam stebr, ki bo, bi vključeval tudi sodelovanje med policijskimi in uh, varnostnimi organi. Na teh področjih mislim, da morajo stvari ostati tako koherentne, kot so bile v preteklosti. Pa še nekaj. Če bomo govorili o uredbi, potem se mi zdi pomembno, da je treba se zauzemati za uh, boljše izvajanje določb uredbe o varstvu osebnih podatkov. In tukaj je zlasti zunanjo eh, zasežnost, eh, tako imenovani safe harbor koncept za ZDA bolje urediti, kot smo to naredili do sedaj. Hvala. Gospa Romero. Hvala, predsednik. Poročevalca bi želela vprašati, glede na to, da je to zelo splošno izraženo v besedilu, kateri so bistveni elementi, ki jih je treba na področju varovanja podatkov vključiti v mednarodne sporazume. Zato, ker je seveda to podlaga za skupne evropske standarde, ki jih moramo vključiti ščititi, za katere se moramo zauzemati ob dogovoru, za katerega se pogajamo z druženimi državami Amerike. Seveda, eh, če je na določenih področjih ta direktiva presežena s sodno prakso in če določene države članice tega niso dobro unesle v svojo zakonodajo, pač mislim, da moramo sedaj na podlagi dokumenta komisije pregledati vse te standarde, ki so postali skupni standardi na področju varovanja podatkov, zato da nam bo to v Evropi jasno in da bomo lahko v zvezi s tem vodili pogajanja z drugimi državami. Namreč, če na tem področju nimamo usklajene zakonodaje, potem je res težko, da tudi od naših sogovornikov zahtevamo spoštovanje istih standardov, kot jih imamo sami, naprimer od Združenih držav Amerike. Hvala. Gospod Borhuns. Uh, thank you, Mr. President. Um, <clears throat> Hvala, gospod predsednik. Slišali smo dobro utemeljitev tematike v tem poročilu, čeprav mislim, da bi bilo vredno bolj povdariti vlogo mednarodnega prava. Ampak pustimo to ob strani. V zvezi s točko D, ker se govori o profiliranju in mislim, da je to najbrž mišljeno v kontekstu preiskave za preprečevanje hudih kaznjivih dejanj, še zlasti terorizma. In sedaj se mi zdi, da je tukaj to določilo precej diskriminatorno. Če gre za ugotavljanje osumljencev, ni potem več eh, smiselno, da se zadeve preizkujejo na ta način. Eh, način izhajam iz izkušenj in eh, pravzaprav lahko rečem, da nikakor ne nasprotujem to vrstemu profiliranju. In sedaj gospod Vos, poročevalec, izvolite se odzvati na vse prispevke. Ja, Hvala. Upam, da bom lahko v to temo vnesel nekaj svetlobe. Najprej, kar zadeva ta avstralski koncept, moram priznati, da ga ne poznam in bom hvaležen za vse informacije. Morda bi si to skupaj lahko ogledali in se o tem pogovorili. Aleksandar, kar zadeva uredbo, po mojem mnenju je tukaj dve stvari treba pripomniti. Pravna podlaga tukaj ni najbolj pomembna. To, kar je pomembno, je vsebina. In zato mislim, da je polna harmonizacija tisto, kar bi moral biti naš cilj. Lahko je to neka bolj splošna uredba ali pa zelo, kot pravi govornik, intenzivna direktiva. Polna harmonizacija morda gre v smer uredbe. Ampak tukaj še nismo omenili uredbe nikjer v poročilu kajti zaenkrat to še ni skupno stališče vseh skupin. To sem izpustil zaenkrat, ampak videti je, da vsi težimo ist, k istemu cilju. Gospa Ernst. Kar zadeva harmonizacijo in sodelovanje z vladami, rekel bi, meni je najbolj pomembno, da razvijemo nek smotrn sistem varstva podatkov in sicer se vprašati, kako želi državljanka oziroma državljan biti zaščiten. Kako bodo to države želele urediti, se mi zdi drugotnega pomena. Hočemo imeti nek sistem, ki ga bomo resnično tudi izvajali, ki bo vseboval vse vidike, torej celotni pristop k varstvu osebnih podatkov. Kar zadeva varuhe za eh, varstvo podatkov, potem kolektivne tožbe in podobno. Ja, seveda to poročilo ne more o vsem eh, spregovoriti. Osredotočiti se je bilo treba na posamezne stvari, morda na podlagi predlogov sprememb lahko še kaj dopolnimo, ampak vseeno neko glavno sprememb smer moramo obrati, da bomo komisiji povedali, kaj je za nas pomembno. Podrobnosti so gotovo tukaj še nekaj, kar bi bilo treba dodelati. Gospa Romero in gospod Prons sta omenjala mednarodne sporazume. To dopolnilo direktivi o varstvu podatkov predvsem uh, govori o tem, kaj želimo razviti zase in za naše državljane. In tukaj ni najbolj pomembno, da uh, mislimo predvsem na mednarodne sporazume. Standarde bomo uveljavili v tej direktivi, ki so za nas pomembni, ki, za katere pa upamo, da jih bomo potem lahko vključili tudi v mednarodne sporazume. To, kar je že zapisano v direktivi, je tudi nekaj, kar mora biti temelj tistega, kar že imamo na področju varstva osebnih podatkov. Eh, na podlagi tega lahko začnemo uresničevati že sklenjene sporazume, kar zadeva pravice, pravica eh, ugovora, zahteva po očkodninah in tako naprej. To so vse stvari, ki bi jih bilo treba v mednarodnem področju urediti. Gospod Bronz omenil je točko D, tako imenovani profiling. Torej, ta se ne nanaša na državne organe. Kot sem na začetku rekel, so tehnične zmogljivosti že tako napredovale, da je na internetu z online eh, delom enostavno moč pripraviti eh, tako imenovane profile. In to je nevarno za naše državljane ko, ko gre recimo za nek nadzor, neko preganjanje posameznika, tam morda lahko, če gre za kazniva dejanja ali se, vsaj sume kaznivih dejanj, uporabljamo ta profiling, ne pa kar tako na široko. Hvala, gospod Fos. Ja, še en kolega je dvignil roko in ga prosim, gospod Gospa Alfano je dvignila roko in prosim, da ste čim bolj drnati, da bomo lahko hitro nadaljevali. Volevo komplimentarmi con l'onorevole Voss perché la relazione... Ja, želela bi čestitati gospodu Fosu, ker je poročilo res odlično. In sprašujem se tukaj, ali je morda še možno dodati v poročilo okrepitev nacionalnih garantov, In če bi mogoče lahko tudi omenili 29. člen, eh, ker bi to službo lahko spremenili tudi v agencijo. Govorili smo o profiling in mogoče bi morali tudi to prepoved vključiti v, pro, v poročilo, torej prepoved profilinga in na to še možnost za državljane, da bi lahko se pozanimali o podatkih, ki jih zadevajo in ki jih lahko eh, uporabljajo države članice in eh, evropske institucije. Hvala. Hvala za to vprašanje. Najprej krepitev, o tem je govorila že gospa Ernst, nacionalnih varuhov podatkov oziroma skupina iz člena 29. Mislim, da moramo na podlagi komisije in njenega predloga, ki bo prišel na naše mize, razmisliti, kako uh, naj bi bil videti sistem nadzora v Evropi. Ne pa, da sedaj posebej zapišemo nek uh, točko sem, temveč morali bomo razmisliti, kako lahko razvijamo nek uh, sistem brez vrzeli tako da bodo nacionalni varuhi eh, osebnih podatkov, torej skupina iz člena 29, tudi sodelovali. Potem pa bomo lahko videli, kako razdeliti delo, tako ne bo, da ne bo vse skupaj na nek način paralelno potekalo, temveč da pripravimo neke vrste schemo, ki jo bomo lahko uporabljali v Evropi. Prepoved tako manjega profilinga. Ja, o tem smo seveda dolgo in na široko razpravljali. Ni, nisem pa mogel vsega vključiti v to poročilo. V zvezi s tem smo se načeloma dogovorili za enotno stališče, no morda bo kakšen skupni predlog spremembe še prišel na mizo. Ker zateva eh, dožnost informiranja oziroma pravic na tem področju. Mislim, da je to treba predvsem razčistiti v okviru uh, sodelovanja poročevalk in poročevalcev v senci. Tam še nimamo čisto uh, izkristaliziranih uh, eh, mnen, bo pa podlaga ponovno direktiva iz leta 95. Še enkrat hvala za vaše nasvete in uh, interno se bomo o marsičem še morali pogovoriti. Hvala. No, še enkrat hvala, gospod Fos. No obravnavali smo torej osnutek poročila, tudi eh, rok za uložitev predlogov sprememb smo podali, naj vas spomnim, da je to 26. april. In s tem gremo lahko na šesto točko, ki ni nič manj pomembna. Evropska politika boja proti terorizmu, glavni dosežki in izzivi za prihodnost. To je torej točka šest. kot rečeno, gre za osnutek poročila naše kolegice Intveld, gre za oceno dosežkov in izzivov boja proti terorizmu. Naslednji teden bo potekala predstavitev na to temo. Sedaj pa dajem besedo kar poročevalki, da predstavi osnovne elemente poročila. Potem pa bom odprl razpravo za komentarje naših kolegic in kolegov. Prav tako imate možnost svet in komisija, da se oglasita. Naj vas spomnim, da je rok za vložitev predlogov sprememb 26. april kot pri prejšnji točki in sicer do povdneva. Gospa Intvelt, izvolite. Hvala lepa. Mislim, da sem lahko čisto kratka, ker smo že izmenjali mnenja o tem, Na podlagi mojega osnovnega delovnega dokumenta pred seboj pa imate sedaj strnjeno različico delovnih dokumentov. Nisem naredila nobenih sprememb, samo strnila sem vse tisto, kar smo prej že obravnavali. Tisto pa, kar sem mogla biti izpustila, bom dodala v predlogih sprememb, potem so tu še zadeve, ki jih je treba prevesti. Lahko rečem, da so kolegi že zadnjič veliko prispevali s svojimi odličnimi predlogi, pa lahko prispevajo tudi k predlogom sprememb. Glede samega postopka, morda nekaj praktičnih pripomb. Najprej ne povem, da bi rada srčno spodbudila eh, Evropsko komisijo in svet, da odgovorijo na zastavljena vprašanja, tudi če poročilo ni dokončno, so vprašanja še vedno ista in gre za precej temeljne zadeve, naprimer katere proračunske linije so namenjene boju proti terorizmu in podobno. Potem naročene bila tudi že študija odbora Libe, ki bo zaključena tudi konec eh, tega meseca. To, predhodni rezultati bodo predstavljeni že pred predstavitvijo, ki bo potekala naslednji teden. Radi bi namreč imeli vse približno predstavo, koliko denarja zapravimo za boj proti terorizmu. Komisija vsako leto zastavi osnutek proračuna za Evropsko unijo in prepričana sem, da morate imeti pri sebi ljudi, ki vedo, za koliko denarja gre, katere proračunske linije so temu namenjene. In zato bi uh, radi eh, končno slišali nekaj o tem, ne da bi imeli odgovore, ki smo jih vajeni od prej, ko rečejo, ne moramo vam to odgovoriti, to je preveč ambiciozno zastavljeno vprašanje. No in še ena pripomba, načelna zadeva. Zakaj? Sploh izvajamo vse tole skupaj. Ne zato, ker ne bi imeli drugega dela, temveč zato, ker hočemo, da bodo politike boja proti terorizmu učinkovite in da bodo tudi demokratično legitimne. Seveda pa je odlično, da nam je uspelo oblikovati politike boja proti terorizmu, ki jih že izvajamo deset let, vendar je prav neverjetno, da nimamo nobenega pojma o tem, kaj se konkretno dogaja, kot je povedal kolega že med prejšnjo debato. No, kaj je pravzaprav teh deset let boja proti terorizmu? doseglo, pojma nimamo. Ne vemo, kakšen je učinek na državljanske svobočine. Nimamo približnega pojma, mogoče imamo lahko predstave, ampak nobenih konkretnih ocen ni. In nobeno drugo politično področje ni tako skopo, kar se tiče konkretnih ocen rezultatov delovanja. In zato veliko pričakujemo od te študije, ki sem jo že prej omenila. In ne gre samo za finančne vidike, gre za številne ukrepe, ki jih je recimo predlagala komisija, sprejel svet in tako dalje in tako naprej. In na celem tem seznamu sta le dva ukrepa, za katera sta bili opravljeni predhodni študiji oziroma oceni vpliva. No, pa naj zaključim. Bistveno je, da ocenimo naše politike boja proti terorizmu in sicer zelo kritično. Nekateri bodo rekli, da smo proti boju proti terorizmu. To ni res. Vendar hočemo imeti politike boja proti terorizmu, ki so učinkovite in smotrne in se ukvarjajo s tem, s čimer naj bi se ukvarjale, ki naj zagotovijo varnost ljudi, vendar ob varovanju in zaščiti naših temeljnih demokratičnih svoboščin in človekovih pravic in upam, da bodo ta naša prizadevanja, vključno s tem poročilom, vsaj prvi korak k vzpostavitvi nekega mehanizma spremljanja in nadzora, da bomo vedeli, ali sploh imamo stroškovno učinkovito politiko. Hvala lepa za to zelo strnjeno predstavitev zelo kompleksnega dosjeja. Gospod Martin Šifer tukaj predstavlja komisijo, ne vem, ali bi se rad odzval komisija? Da, vi gospa? Jaz nisem Martin Šifr, kot lahko vidite. On bo še le prišel. Sama sem uh, Elizabet Suarez, ampak kolega Martin Šifr še le prihaja in se bo lahko takoj oglasil. Aha, to ste vi. No, ravno prav ste vskočili. You have just been introduced, Mr. Schiffer. <laughs> Samo nekaj minut imate na voljo, gospod Schiffer. Hočemo slišati komentar komisije o oceni politike Evropske unije za boj proti terorizmu. Thank you, Chairman, very, uh, briefly, and my apologies. Hvala lepa, zelo na kratko. Hrati se pravičujem za zamudo. vaše poročilo sem pozorno preučil, ja, mislim, da je zelo jasno. Na tem odboru smo že imeli razprave konec januarja in gre za zadeve, ki jih je treba prevesti v konkretne politične odločitve. Nismo pa še prišli do končnih eh, zaključkov, eh, lahko bolj rečem, da oblikujemo predloge. Nekateri od vaših predlogov so tudi uresničljivi in izvedljivi, pri drugih pa je pomembno, da se tesneje vključijo države članice, ker kot veste, gre pravzaprav za predloge in priporočila, ki so tukaj naslovljeni na komisijo, ampak so pa v bistvu stvar, ki jo morajo izvajati države članice. Pomembno je tudi, kako se bo izvajala koordinacija glede izvajanja teh določenih priporočil. Pri določenih predlaganih ukrepih nekoliko gledamo tudi zaradi samih tehničnih ozirov, namreč glede same izvedljivosti. O tem še razmišljamo, da vidimo, kako bi se dalo v praksi izvesti. Tukaj za dva do tri priporočila, ki jih lahko v celoti podpremo, ostale moramo pa še razmisliti. Povezati pa moramo ugotovitve, ki izhajajo z nacionalne ravni in to povezati v celoto. Toliko na kratko. Kaj pa predsedstvo sveta, imate kaj dodati? Ne, nišče ne dviguje roke. No prav, potem odpiram razpravo. Hodil sem dati besedo gospe Latford, ampak eh, ne vidim je. Aha, tam je. Sofi, če bi bila rada prva. Izvoli. Uh, Oprostite, zdaj smo vsi na napačnem kraju danes popovdne. No, vesela sem, da obravnavamo to poročilo, da ga je Sofi tako dobro naredila. Eh, kot sama ugotavlja, toliko zakonodaje je na tem področju, toliko denarja je zapravljenega, da resnično moramo vedeti, kaj pravzaprav dobivamo za ta denar. In ali eh, je to sploh upravičeno. Zato potrebujemo neke vrste pregled, oceno učinkovitosti te politike. Pravzaprav je že več kot deset let, odkar govorimo o politiki boja proti terorizmu. V Združenem kraljestvu pa imamo še daljše izkušnje, vse veste, zaradi našega domačega terorizma. In zaradi tega smo vedno nekoliko zgroženi, kadar nam naši prijatelji čez Atlantik razlagajo, kako nimamo pojma o terorizmu. Ker eh, ravno z njihove strani eh, se lahko pohvalijo s tem, da so pomagali in tudi financirali številne teroristične dejavnosti pri nas doma. No, tu je še nekaj vprašanj, ki jih imam. Prvo je tisto, ki ga ustrezno predlaga tudi Sofi, da je treba opraviti preizkus retrospektivne analize, se pravi pogledati upravičenost. Ampak ne vem, ali je katera koli od držav članic imela kakršne koli obsodbe, v zvezi s tem po spremembah eh, po letu 2008, ko je šlo za spremembo definicije eh, terorizma, pri nas je tudi prišlo do nekaterih eh, sprememb v zakonodaji, za katere nekateri celo menijo, da je tudi glorifikacija terorizma lahko oblika teroristične dejavnosti. No, v Londonu ali Madridu že vemo, o čem govorimo. In da nas dejansko prizadane, kadar nekdo slavi eh, te dogodke kot eh, neke herojske dosežke. Treba je torej tudi v tej luči pogledati, katere dejavnosti lahko sodijo pravzaprav v. Eh, spodbujanje terorizma, katere pa so samo neokusni komentarji, ki jih nikakor ne moremo vrednotiti kot eh, kaznivo dejanje. Zdaj ne vem, ravno to me zanima, ali ima katera koli držav članic izkušnje s tem v praksi in uh, ne vem, ali je res treba vedno toliko poskušati oblikovati neke nove zakonodaje, namesto da bi uporabili tisto, kar že imamo v naših eh, zakonodajnih in pravosodnih sistemih. No, pa ne bi rada predolgo govorila na to temo. Kot drugo, govorili smo o profiliranju v zvezi s poročilom gospoda Devosa, ampak zanima me, ali imamo neko dosledno uh, opredelitev na ravni Evropske unije o tem, kaj profiling, profiliranje sploh je, ali je kdo sploh kdaj analiziral, kako to dejansko vpliva na temeljne človekove pravice. In vem, da je bilo veliko kritičnih eh, komentarjev na stališče komisije, ki na nek način celo zanika, da se to sploh dogaja. No, ampak sama bi morda celo podprla nekatere oblike profiliranja, če bi vedela točno, zakaj gre in če bi se absolutno upoštevale vse pravice eh, varstva podatkov in človekove pravice in tako naprej in tako dalje, ker sama lahko razumem kriminalistično in psihološko profiliranje za potrebe kriminalističnih preiskav, lahko razumem in podpiram celo teorijo boja proti terorizmu, ampak dejansko ne vem tukaj, zakaj gre. In zdaj ne vem, če ne moremo priznati, da imamo slona v, v sobi, potem se ne moremo niti začeti spopadati s tem, kako ga bomo iz sobe odstranili in kakšno so pravila igre. Komisija v svojem sporočilu govori veliko o boju proti radikalizaciji terorizma. To je še eden od pojmov, za katere ne vemo, zakaj gre. Nekateri namreč govorijo o sebi kot o pristaših določenih radikalnih političnih strank. In kaj zdaj to pomeni v smislu terorizma? No, res je, da vas morda dolgo čas in po sedmih letih obravnavanja tega pri tem odboru, ampak zanima me, kadar gre za financiranje recimo represivnega boja proti terorizmu in kako se recimo potem financira skupnosti, ki se znotraj sebe spopadajo z bojem proti skrajnežem in eh, zanima me, ali imate v zvezi s tem kakšne predloge ali primere. Hvala, gospa Latvor, dovolite mi, ne povem, da moramo ob. Mm. 17.30 prekiniti to razpravo, ker imamo tri goste, govornike od TFTP in zato prosim, da se zavedate, da moramo to razpravo opraviti v nadaljnjih 30 minutah. Gospa Senki, si imate besedo. Da, hvala lepa. Kot poročevalka v Senci za to poročilo sem podedovala nekaj tega dela, In eh, tako malo časa je, da vas lepo prosim, da lahko spregovorim v mačačni, da bom lahko točnejša in hitrejša. Ennek a reportnak a celja rendkívül világos. To poročilo je zelo jasno, logično zastavljeno in tudi zelo koherentno. Eh, pozabila sem skoraj čestitati poročevalki. Poleg tega moram reči, da imam zelo velike dvome glede dejanske izvedljivosti vsega tega. Zato naj povem nekaj čisto na kratko. Nekaj dela v zvezi z preiskavo oziroma raziskavo naj bi se preneslo na tako imenovane neodvisne preiskovalce. Ampak ne vem, ali je to sploh izvedljivo, ker vedno imamo neko zelo uh, občutljivo ravnotežje med pravicami zas, do zasebnosti in uh, bojem proti kriminaliteti ali terorizmu in vprašanji varnosti. Zdaj je vedno odvisno, kaj šteje za pomembnejše v danem trenutku. O tem smo se že veliko krat pogovarjali in ugotavljali tudi, da nihče ni popolnoma neodvisen, ker ima vsakdo nek svoj nabor vrednot in se zanaša na svoje mnenje glede tega, kaj je pomembnejše. Zato me zanima, kdo bodo ti neodvisni preiskovalci, kdo jih bo imenoval na to mesto in kako bomo vedeli, kaj zastopajo. Potem je pa še vprašanje podvajanja. Začetno izhodišče mi je jasno in to lahko tudi podprem. Namreč parlament mora zelo jasno vedeti, koliko denarja iz evropskega proračuna se uporablja za boj proti terorizmu in kako se le ta uporabi. Tu je seveda ključna tudi uloga nadzora in eh, pri boju proti terorizmu je pomembno tudi točno opredeliti vloge različnih centrov, agencij, služb, ki se ukvarjajo s tem, vendar tukaj govorimo o drugačnem elementu. Eh, parlament hoče imeti v pogledu to, kakšne vrste podvajanj dejavnosti že obstajajo. In če govorimo tudi o subsidijarnosti, mislim, da je popolnoma jasno, že vnaprej vemo, da nobena od tajnih služb ne bo dovolila, da imamo v pogledu njihov notranji ustroj in pri tem so popolnoma upravičeni, ker ne gre za to, da hočemo ogroziti življenja agentov, ki delujejo na terenu. Potem so pa tu še vprašanja o zasebnosti in kakšna je vloga zasebnega sektorja. Na mačarskem je tako, da se z javnimi naročili pokriva tudi področje varnostnih eh, dejavnosti, vendar čisto vse varnostne dejavnosti ne potekajo preko javnih naročil in zato ne vem, kako bi sploh lahko pogledali, kaj se dejansko dogaja. Potem glede profiliranja, to so mi že prej večkrat omenili. Preden sem prišla sem, še nikoli nisem slišala nobene jasne opredelitve pojmov, kot so data phishing, torej lov na podatke in profiling, profiliranje. Zdaj ne vem, ali gre za neke nove oblike delovanja, ker se razvijajo tudi oblike eh, povezav preko interneta. No, še ena stvar, zaradi katere najbrž ne bom zelo popularna med svojimi liberalnimi prijatelji, ampak vseeno, ko sem govorila z gospo Venrad zadnjič, se mi je zdelo, da smo nekoliko otroči, ko zahtevamo določene zadeve, vendar ne znamo povedati, kaj točno hočemo. Imena, dogodke, primere in podobno moramo znati določno imenovati. In zato bi sama seveda rada imela v pogledu določene zadeve, vendar s tem nočem nikakor prizadeti varnosti ljudi, ki delajo na tem področju. Potem so razmerno, to je tudi zelo pomembno, ker če naj ugotavljamo, ali je bilo neko protiteroristično delovanje so razmerno grožnje ali tveganju, potem moramo imeti res na razpolago zadostne zanesljive podatke. In ljudje, ki sodelujejo v takih dejavnostih, morajo imeti na razpolago dovolj podatkov. V vsakem primeru pa moramo poskrbeti za sorazmernost to vrstnega delovanja. Kot vemo, se teroristi hitro učijo. Ne vem pa, ali bomo s to vrstnim pristopom daleč prišli. Glede nadzora pa se strinjam. To bi bil lahko nek pododbor znotraj parlamenta, vendar eh, mora delovati zelo pregledno. Pa še ena stvar. Ne bi se preveč eh, osredotočala na kritiko ZDA v takem dokumentu, ker eh, je to treba storiti na drugem mestu in na drugačen način, ne kot v nekem časopisnem članku. Naj povzamem. Eh, ne znam si predstavljati, kako bi tole sploh lahko v praksi izvedli, ne da bi oblikovali neko mnenje o, ali oceno tveganja, vendar tega ne moremo storiti brez sodelovanja varnostnih služb, vsaj do neke mere. Ne vem res, kako bi to lahko rešili s predlogi sprememb, ker bi morali najprej imeti specifične odgovore na moje vprašanja. Komisión de Seguridad y... V odboru za varnost in obrambo sem tudi sam bil imenovan za poročevalca, za mnenje o tem poročilu in dejansko me to zelo zanima, saj imamo v Španiji kar dolgoletne izkušnje v zvezi z bojem proti terorizmu. Imamo seveda na področju boja proti terorizmu določene skupne elemente, pa tudi določene elemente, kjer se stvari razhajajo. Kakorkoli, terorizem je gotovo najhujša grožnja za naše ljudi, za naše narode in za demokratično družbo. In zato je to vprašanje, ki ga je treba zelo pazljivo spremljati v vsakem izmed poročil. Sam sem pripravil eno poročilo o boju proti terorizmu v prejšnjem sklicu parlamenta in pri vsaki besedi, ki jo v zvezi s tem uporabljamo, moramo biti zelo pazljivi. Naprimer, v številnih razpravah smo že govorili o vzrokih za terorizem. Terorizem nima nekih vzrokov. V bistvu ne gre za neke konkretne vzroke, ampak gre za neko situacijo, v kateri se lahko terorizem razvije, ki lahko vpliva na to, da pride do terorizma, vendar pa ni konkretnih vzrokov za terorizem. Tako da imamo določene besede, ki nas vodijo v past in ki se jim moramo izogibati. Na to poročilo o zadnjem desetletju, ki je sledilo atentatu 11. septembra in želel bi povedati v zvezi s tem, da je bilo v teh zadnjih letih od leta 2003 naprej od atentatov v Madridu in v Londonu se je število atentatov precej zmanjšalo in ravno tako število žrtev. In v poročilu pa se uporablja severnoameriška terminologija, naprimer koncept vojne proti terorizmu, ta koncept vojne proti terorizmu pa trenutna ameriška administracija več ne uporablja in tega koncepta tudi Evropska unija ni nikoli podpirala, pa ne zato, ker je to tako bojevit termin, ampak zato, ker vojna proti terorizmu pomeni, da se sprejema vloga bojevnika, to pa je vloga, ki je bojevnika in torej delinkventa, kriminalca in eh, te vloge pa seveda mi ne sprejemamo. In glede na to število atentatov in žrtev, je treba voditi v Evropi politiko, ki je temu primerna in še zlasti v državah članicah. In tukaj predvsem mislim na mednarodni terorizem in na radikalni muslimanski terorizem. Politika, politike preprečevanja so se začele izvajati na podlagi večjega spoštovanja do drugih kultur in verstev, še zlasti do islama. In videli smo, da to ni povsod enako. Naprimer, v Miamiju so požgali Koran in to temu je sledil umor eh, predstavnika Združenih narodov v Pakistanu. In Tako da je tukaj treba povedati, da je tudi beseda represivna politika nekoliko premočna. Ko govorimo o represiji, o represivni politiki v kontekstu vladavine prava, je to izraz, ki ga je treba uporabiti, če želimo doseči nek popoln rezultat v boju proti terorizmu na to tudi propaganda, financiranje eh, in tako naprej. Mislim, da mora Evropa imeti svojo lastno politiko boja proti terorizmu. Imamo neko tradicijo, imamo svoje načela, imamo način delovanja, zaradi katerih smo specifični in ne moremo tega mešati z sodelovanjem s severnoameriško protiteroristično politiko v Evropi nekaj takega, kot je Guantanamo, ne bi bilo možno. To je neka pravna vrzel in takšne situacije v Evropi ne bi moglo biti. Seveda, če pri tem povemo tudi to, da so nekatere države vendarle sodelovali pri teh zloglasnih preletih, cije in premeščanju uh, terorističnih prestopnikov po evropskem ozemlju. No, s predlogi sprememb lahko to poročilo še dodatno izboljšamo, saj mislim, da moramo še dodatno poglobiti ta vprašanja uh, v primerjavi s tem, kar imamo v besedilu danes. Hvala, gospod Dias Demera, izvolite. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Poskušal bom biti kratek, čeprav imam kar nekaj stvari zapovedati. Najprej želim Sofi povedati, da ja, imate res veliko osebnega poguma, da se lotite poročila takšnega obsega in na takšnem področju. Sam mislim, da imamo tukaj dve poti pred seboj. Prvič, ali da greste naprej po poti, ki ste jo začeli, ali pa eh, da sprejmete še kakšen dodaten prispevek in mislim, da bi bilo to bolj odgovorno in zato bom tudi sam eh, predstavil nekaj predlogov sprememb. Nekateri predlogi sprememb bodo predlagali črtanje, drugi pa dodali nekih besedil in upam, da bodo lahko sprejeti, zato ker je njihov namen, da se poročilo izboljša. In sicer zadevajo nekaj najpomembnejših vprašanj. Namreč najprej odgovorite na to vprašanje, koliko trošimo v tem boju proti terorizmu. Mislim, da je to vprašanje, na katerega je nemogoče odgovoriti in takoj bom povedal, zakaj. Neko pač v naši državi smo že imeli obdobje, ko so socialisti in liberalci <laughs> umorili tudi predstavnike politike. To je bil tudi terorizem in zato je bilo treba določene osebe zaščititi in nekatere osebe imajo še danes to zaščito, čeprav teh grožen več ni. In zelo težko je oceniti, kolikšne stroške pomeni zaščita teh ljudi. Tukaj smo imeli orožnike, zasebne varnostne službe, policijo in številne druge sile, ki so sodelovali pri tej zaščiti. Šlo je za zaščito oseb, za zaščito infras kritičnih infrastruktur, institucij, stavb in tako naprej. Kako lahko to ocenimo? Kako lahko ocenimo urno delo oseb, ki se posvečajo tej zaščiti, temu varovanju, um, kako lahko ocenimo delovanje na socialni ravni in vseh različnih služb na področju obveščevanja, informiranja in tako naprej. Kako naj zaščitimo sektorje, ki niso tesno povezani s politiko, kot so novinarji, podjetniki, kot so združenja žrtev terorizma. Kako naj ocenimo sredstva, ki jih demokratične države plačujejo dvojnim agentom, zaupnikom in tako naprej. Kako naj razlikujemo ta specifična sredstva, ki so namenjena boju proti terorizmu, od sredstev za preprečevanje in boj proti dejavnostim, ki bi lahko bile povezane s terorističnimi dejavnostmi, kot so naprimer trgovanje z orožjem, z ljudmi, z uh, uh, drogami in tako naprej. Vse to je povezano tudi s terorizmom in zelo težko oziroma nemogoče je to oceniti v številkah. Potem po drugi strani pa o kakšni vrsti terorizma sploh govorimo. Luis je povedal nekaj zelo pomembnega in pravilnega. Muslimanski teroristi pravijo, mi molimo, eh, se bojujemo in tako naprej. Drugi pa pravijo, ja, da se zauzemajo za zaščito svojega ozemlja. Torej, o kakšnem terorizmu sploh tukaj govorimo? To ta naloga je izredno obsežna in zahteva veliko poguma in, in, in dela in če boš potrebovala, sem ti pripravljen ponuditi svojo pomoč. Uh, Vsekakor pa mislim, da določeni vidiki v tem poročilu še manjkajo in to so vidiki, o katerih je treba spregovoriti pozitivno. E, Naprimer, Sofiji sploh niso omenjeni atentati, ki so se zgodili na evropskem ozemlju. Ravno tako niso nič omenjene žrtve terorizma, medtem ko so žrtve izredno pomembna zadeva pri tem, e, ko pogledamo vsebino tvojega poročila ki se posveča štirim oziroma petim vidikom, torej preprečevanje, preganjanje in tako naprej v zvezi z terorizmom. Lahko bi govoril še dalje, še dalje, ampak kakorkoli ponudil bom kar nekaj predlogov sprememb za to poročilo in v njih bo vse to razvidno. Hvala. Hvala, gospod Diaz Demera. No, jasno je, kadar govorimo o tako občutljivih zadevah, vsi govorijo zelo dolgo, zato bi vas rad opozoril, da vas je še nekaj na seznamu in da prosim upoštevajte časovne omejitve, da bomo lahko ob uri opravili našo razpravo s tremi gosti. Sedaj pa gospa Sipel. Schönen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte der Hvala, gospod predsednik. Poročevalki se zahvaljujem ne samo za poročilo, temveč eh, se zahvaljujem, da je zelo konkretno vprašanje vključila v to poročilo. Pri nekaterih razpravah ima človek vtis, da če je naslov boj proti terorizmu, pa naj to stane, kolikor je, naj se zbirajo vsi možni podatki, potem je to v redu. Koliko nastane boj proti terorizmu. To je moč izračunati. Sveda lahko nekatere stvari uračunate, nekatere izpustite, ampak nekaj konkretnih eh, stroškovnih faktorjev tukaj je. SWIFT smo uvedli zaradi boja proti terorizmu. PNR sistem smo uvedli zaradi boja proti terorizmu in tukaj lahko jasno opovemo, kakšni so uh, tukaj stroški, potem poseben strežnik Europola. Imamo uredbo o tekočinah na letalih, uh, telesne skenerje in tako naprej. Torej, če vse to upoštevamo, potem lahko izračunamo, kakšni so stroški boja proti terorizmu kar zadeva zbiranje podatkov, tudi tukaj je treba biti previdno. Gospod Alvaro je pod prejšnjo točko rekel, naj pustimo državljanom, da ugotovijo, eh, kakšne probleme imajo pri zbiranju podatkov, ampak nekateri državljani sploh ne vejo, kateri eh, podatki se zbirajo. Eh, od banke dobijo izpisek in s tem se zadovolijo. Vsi mi pa zaradi toliko Eh, organizacije, ki zbirajo podatke, izgubljamo pregled nad tem. In mislim, da če bi jaz dala podatke nekemu letalskemu prevozniku, <clears throat> potem to naj pomeni samo, da dobim sedež na določenem letu. Ne strinjam pa se potem uh, s tem, da naj te uh, podatke uporabljajo za boj proti terorizem. Torej, veliko domače naloga nas še čaka v zvezi s tem vedno znova treba postaviti vprašanje, zakaj zbiramo podatke, kakšna je z temi povezana varnost in morda bi v mm, odboru za notranje zadeve se morali pogovarjati o tem, kaj so vzroki terorizma, kako se proti vzrokom boriti. Kajti tudi v Evropi imamo podporo med državljani za takšne dejavnosti in upam, da bodo o tem razpravljali še tudi v drugih uh, odborih. Hvala, gospod Albrecht. Hvala, gospod predsednik. Ja, toliko vprašanj je bilo že postavljenih, da bi potreboval dve, tri minute, da bi sam še kaj dodal. Zdi se mi, da gre za zelo pomembno razpravo, ki sedaj poteka tukaj. Hvala za predlog za to poročilo. Sam bom aktivno sodeloval pri njegovi pripravi. Nasploh pa bi se dotaknil nekaj stvari. Gre tukaj gotovo za več kot za privatno sfero oziroma za državljane in za varnost. Gre za načela pravne države in gre za načela nadzora, parlamentarnega nadzora. Eh, v zadnjih letih je to nekako se izgubilo zaradi tega boja proti terorizmu. Mislim, da smo lahko užaljeni, če se ljudje zauzemajo za načela pravne države. Z enim uh, standardom, kar zadeva parlamentarni nadzor, drugačne standarde pa uporabljajo nekateri, ko gre za uh, varnost eh, zasebnikov, ko gre za proračunska sredstva in tako naprej. Sam ne bi želel biti kriv za to, da ljudje, teroristi ubijajo ljudi. Torej, ta razprava mora biti bolj uravnotežena. Sam osebno se zauzemam za to, da imamo učinkoviti boj proti kriminaliteti v Evropski uniji. In jasno je treba reči, da je terorizem neko podpodročje kriminalitete in nič drugega. Učinkoviti boj proti kriminaliteti potrebujemo v Evropski uniji in to lahko izmerimo po rezultatih. Stopnja kriminalitete in terorizma se lahko spusti, lahko pade in na ta način lahko ukrepe izmerimo. To so številke, podatki, ki jih lahko damo na mizo, o tem lahko objektivno razpravljamo. Mislim, da to sploh ni težko narediti. Ampak enkrat, končno, je treba zahtevati od vseh parlamentov, da to eh, postavljajo v srčiko svojih razprav. V Evropskem parlamentu in v nacionalnih parlamentih smo dobili v zadnjih letih bistveno več pristojnosti. Ne zato, ker hočemo biti malo bolj uh, samostojni, ne, Na evropski ravni smo v zadnjih letih zelo sodelovali, ko gre za boj proti terorizmu. Tudi na mednarodni ravni smo sodelovali, ampak to pomeni, da smo odgovorni, da stvari nadzorujemo. To je dobro, dobro je torej, da imamo to poročilo. Sedaj pa še dve konkretni pripombi. Okvirni sklep v zvezi s terorizmom o katerem še nimamo poročila o njegovem uresničevanju, bi morali vključiti v to našo razpravo. Isto velja tudi za evropski nalog za pripor. In to, kar potrebujemo, so jasne definicije. Naprimer, kaj pomeni shranjevanje podatkov, kaj pomeni tako manj profiling, kako se koherentno lotimo tega, da bi našli neko definicijo za vse in ustvarili skupne okvirne pogoje. Hvala lepa, razumem in strinjam se, da je to nemogoče v celoti in obsežno pokriti. Zato lahko samo storimo vse, kar je v naši moči in prispevamo po svoje, da pomagamo naši poročevalki, gospe Intuel, da bo pravila svoje delo. Gospod Ulcer, imate besedo. Da, hvala, mislim, da razumem to, kar ste rekli in se bom potrudil biti zelo kratek in strnjen. Kot prvo, močno cenim delo, ki ga je opravila Sofija Intveld, ker je to res zelo pomembna tema. Čeprav se nahajamo v trenutku, ki je zaenkrat videti miren, predvidljiv in pasiven, je to lahko zavajajoč občutek ker po mojem mnenju je rezervoar za razne navdihe teroristov vedno prisoten in da nikoli ne vemo, s kakšnimi novimi izzivi se bo treba v kratkem spopasti. Zaradi tega se mi zdi to besedilo zelo pomembno. Pripravil sem se tudi na to, da bom oblikoval nekaj predlogov spremem, tja tri do pet, imamo na črtu in sicer v zvezi s sedmim odstavkom na šesti strani, kjer gre za zelo pomembno zadevo, ker se poziva eh, komisijo naj našteje zelo podrobno vse eh, politike boja proti terorizmu v Evropski uniji in tudi to, kar je na tem področju storjenega po državah članicah. O tem mislim, da doslej še nismo govorili in da ni bilo storjenega še ničesar na to temo. Veliko krat se govori o poreklu, izvoru in koreninah terorizma, tudi letna poročila Evropola na to temo vsebujejo veliko statističnih eh, podatkov, vendar nimamo nikoli dovolj eh, napovedi nobenega pristopa, ki bi nam povedal, kaj lahko pričakujemo v prihodnje, vsaj tam, kjer se da zadeve izmeriti vnaprej. Strinjam se, da moramo biti zelo natančni, če naj odgovorimo na vprašanje, koliko denarja porabimo za boj proti terorizmu. Istočasno pa je treba morda odgovoriti na nekoliko drugačno vprašanje. Kakšne vrste znanja, kakšne vrste podatkov in pojmov o terorizmu zbiramo in imamo? Namreč eh, videti je, da imamo tukaj ponavadi razprava na podlagi dveh virov informacij. Eno so knjige in dokumenti in predavanja, drugo pa je realnost v naših posameznih državah članicah. S tem smo vsi vsak po svoje omejeni, da bi nekako združili znanje, ki ga imamo in ga poenoteli. Hvala. Hvala. Gospod Alfano, izvolite. Grazie, Presidente. Volevo... Gospod. Eh, Sofi. Hvala, gospod predsednik. Sama bi se želela zahvaliti Sofiji za poročilo in za natančnost ter zauzetost, s katerim ga je pripravila. Ko sem poslušala gospoda Janjesa, mi je postalo še bolj jasno, kako je v teh zadnjih desetih letih Evropska unija opustila boj proti organiziranemu kriminalu. Tega sem se zavedala tudi, ko sem pisala svoje poročilo, zato ker je bilo treba misliti na boj proti terorizmu. Ampak v bistvu nisem razumela, kaj je bilo dejansko storjenega, kakšni so rezultati in koliko je bilo porabljenega denarja. Vsekakor pa tukaj nekaj jasno skače v oči. Zdi se mi, da so evropske politike za boj proti terorizmu nastale zato, ker je tako zahtevala ameriška eh, vlada in to tako v zvezi s SWIFT-om kot s eh, evidencami o letalskih potnikih. Sama sem tudi pri vprašanju PNR predlagala predlog spremembe, zato ker eh, se mi zdi, da ko govorimo o boju proti terorizmu, lahko mislimo samo na terorizem, ki se sklicuje na islamski um, fundamentalizem. Vendar pa ima terorizem celo vrsto drugih plati. Naprimer, v moji državi, v Italiji, so zaradi terorizma umrli sodniki, novinarji, uh, predstavniki um, sil javnega reda in miru. V moji državi smo imeli tudi rdeče brigade, ki je zelo znana teroristična organizacija in ki se je ponovno pojavila pred par leti. In zato mislim, da bi bilo treba tukaj razlikovati med različnimi um, terorističnimi organizacijami, ki se omenjajo. No, predsedstvo sveta je tudi pripravljeno, da se oglasi. Izvolite, prosim, bodite kratki in drnati. Da, hvala, gospod predsednik. Eh, oprostite, porabil sem nekaj časa, da sem zbral podatke, ki jih bi potrebovala poročevalka. Eh, boj proti terorizmu ni moje poglavitno področje delovanja, tako da sem moral na nekatere informacije počakati, da so jih eh, pridobili eh, kolegi. Kot prvo v boju proti terorizmu smo sprejeli sklepe sveta februarja letos, ki pokrivajo tudi boj proti terorizmu in poskušajo opredeliti različne dejavnike boja na tem področju. Gre za povezane dejavnosti in tu bi tudi komisija in svet seveda morala še širše sodelovati. Potem je pomembna tudi naša pobuda za tesnejše sodelovanje in koordinacijo med eh, zunanjimi in notanjimi razsežnostmi varnosti Evropske unije. Gospod Lemon se je tudi ozrl na to temo in imamo tudi že nekaj eh, pokazateljev, da bomo imeli upremljive rezultate, med njimi tudi sestanek 1. junija ki bo obravnaval boj proti terorizmu kot eno od poglavitnih tem. No, morda, če bi radi imeli še več podatkov o tem, vam jih lahko pozneje pošljemo. Tretja pomembna zadeva je pravosodni vidik boja proti terorizmu. Tu je pomembno poročilo, ki ga je pripravil koordinator za boj proti terorizmu in se je tudi že obravnavalo pri enem od odboru. Eh, pri odboru Kozi se bodo s tem spopadli v nekaj naslednjih eh, dneh. Gre tudi za poročilo o sodelovanju med eh, različnimi organi v Evropski uniji. Odbor Kozi se bo o tem odločal, kot rečeno, v kratkem in potem bodo predlagali, kaj storiti na podlagi tega poročila in še dve zadeve bom povedal, trudim se biti kratek. Načrtujemo sklepe sveta v zvezi z radiološkim, kemičnim, biološkim in jedrskim orožjem. Zbrali bomo strokovnjake za to področje iz različnih eh, pristojnih služb, ne vem točno, kje bomo začeli pri oblikovanju teh eh, sklepov sveta, toliko da veste, da so v pripravi. Potem je varnost v letalskem prometu, tu se predsedstvo loteva šestmesečnega poročila, ki ga bo pripravila komisija. Odbor Kozi je neke vrste strateški odbor, pri svetu, ki se obada tudi širše z vprašanjem varnosti in eh, občasno tudi poroča Evropskemu parlamentu o postopkih in dejavnosti, ki jih vodi. Tako da, če boste potrebovali več podrobnih informacij o tem, vam jih bomo lahko poslali v prihodnjih tednih. Hvala. Hvala. Kar zanimive prispevke smo slišali. Veliko stvari ste povdarili in sedaj je Infeld, ti, gospa Infeld tista, ki se bo morala odzvati. Upam, da ne bo se odzvala na vsako stvar, ki ste omenili. Morda nekaj kratkih zaključnih eh, ugotovitev, preden določimo rok za vložitev predlogov sprememb. Hvala. Bom poskušala biti čim bolj jedrnata in bom nasplošno odgovorila na glavne stvari, ki ste jih omenjali. Pravite, ni izvedljivo dobiti celovite podobe. Ja, to morda je res zaradi narave te teme same. In drugič, zato ker veliko ukrepov v okviru boja proti terorizmu poteka na nacionalni ravni. Ampak vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, je ne koliko je to izvedljivo, temveč koliko je to nujno. Glavni cilj politike boja proti terorizmu je zaščititi demokracijo, pravno državo in človekove pravice. In v interesu vseh teh treh zadev je, da ocenimo, kaj sploh počenjamo, kaj smo naredili v zadnjih desetih letih. Sara Ladford in drugi ste imeli prav, ko ste povdarili, da se države članice EU že dosti dolgo ukvarjajo s politikami boja proti terorizmu. Ampak kot Evropska unija kot taka smo šele začeli razvijati skupno politiko na tem področju v zadnjih desetih letih. Nekateri pravite, da ne smemo kritizirati ZDA v tem poročilu. Ja in ne. No, cilj ni kritizirati Združene države tega poročila, ampak istočasno moramo gotoviti, da glavni impulzi za naše politike v Evropi, politike boja proti terorizmu, so izhajale iz 11. Eh, septembra. To je bil napad ne samo na američane, temveč tudi na naš način življenja. Če tudi mi ne uporabljamo besede vojna, proti terorizmu, gospod Janjes, smo njihovo strategijo ZDA namreč eh, dolgo let podpirali, ne da bi postavljali kaj veliko vprašanj eh, v zvezi s tem. Kaj je cilj te cele vaje? Morda v prvi evalvaciji ne bomo vsa dejstva ugotovili, dobili popolne slike, vendar Naša naloga je, dožnost je, da dobimo dostop eh, do čim več eh, podatkov. Zakaj sem to poročilo tako oblikovala? Zato, ker želim, da začnemo z nekaj konkretnimi enostavnimi vprašanji. Vsi pravijo, potrebujemo demokratični nadzor, moramo zaščititi demokracijo in eh, pravno državo. Vsi se nasplošno s tem strinjamo, ampak tukaj gre za konkretna vprašanja in konkretne odgovore. Sara Latford je rekla, kako to moramo narediti. Sprejeli smo neko odločitev, kako se to uveljavlja, koliko ljudi je bilo prijeti zaradi te odločitve. Ampak zaenkrat ne države članice nima podatkov o tem, komisija pa tudi tega ne more narediti, kajti, dragi prijatelji in prijateljice, za komisijo velja naslednje revežem, ki sedaj predstavljajo tu komisijo, se opravičujem, ampak če bi bila Evropska komisija naredila domačo nalogo od vsega začetka, ne bi bilo nam treba in njim treba najemati dragih eh, svetovalcev za to. V prihodnosti bo torej komisija morala to sama narediti. Potem svet in predstavnik sveta. Hvala za vaše pripombe, ampak vi ste, mislim, da gledali bolj v prihodnost, v nove pobude sveta. Mi pa tukaj gledamo tudi v preteklost in ugotavljamo, kaj smo storili v zadnjih desetih letih, ki je treba naše politike morda prilagoditi, da ne bomo kar naslepo si izmišljali vedno nove pobude, ne da bi imeli kakršnokoli predstavo o tem, kako so pretekle pobude učinkovale. Gospod Jezda, mera, morda še vam zadnja beseda. Tukaj ni omenjen noben drug napad, ste rekli, samo v, na, na uh, eh, 11. septembra. Ampak to ni, ne drži. Sama sem omenila različne uh, situacije v državah članicah, ko gre za terorizem. Ampak 11. Eh, september sem zato uh, specifično omenila, kajti to je bila resnično. Eh, točka obrata v našem delu. V Evropski uniji pa imamo boj proti terorizmu že desetletja, posod v Španiji, na, no, na severnem Irskem, Nemčiji in tako naprej. Ampak z 11. septembrom so se stvari v veliki meri spremenile. Mislim, da sem glavne stvari povedala. Se pa zelo veselim vaših predlogov sprememb. In mislim, da bomo na ta način lahko dobili zelo dober rezultat pred poletnimi dopustami. Hvala, gospa Infeld. Vsi ste vabljeni vložiti predloge sprememb. Rok je 26. april opovdne, kot sem že prej rekel. Sedaj pa naslednja točka. Tri goste imamo, ki bodo nam spregovorili in želel bi jih pozdraviti sedaj. Gospod eh, Pribe iz komisije, gospod Wainwright, ki prihaja iz Europola in gospod Bright Bart, ki prihaja iz Nizozemskega urada za varstvo podatkov. Thank you, Thank you. Thank you. Thank you yes i mean it is important it is important that we proceed right away tako je moramo nadaljevati kajti manj kot ena ura nam je na voljo naj bi delali ob 8 do 18:30 seveda bomo vedno lahko še prosili tolmače, da potrpe, potrpijo z nami, ampak vseeno bi se morali sami potruditi in izkoristiti to eno uro, kot pravi predsednik, zato da se pogovorimo o tem vprašanju, namreč izvajanje sporozuma o programu nadzora nad financiranjem terorizma, ki je naloga Europola, poročilo skupnega nadzornega organa o svojem prvem inšpekcijskem pregledu. Torej program nadzora nad financiranjem terorizma se imenuje program TFTP. Gospod Rob Wainwright, direktor e Europola, je prisoten, potem gospod Reinhard Pribe, direktor za notranjo varnost komisije in v naši sredi je tudi gospod Paul Breitbart, ki prihaja iz nizozemskega urada za varstvo podatkov. Predlagam, da najprej damo besedo gospodu Pribeju, potem gospodu Wainwrightu in končno gospodu Breitbartu. Potem pa bomo imeli javno razpravo. Ampak še enkrat vas opozarjam, ko boste, ko boste se oglašali, postavljate vprašanja, da bomo lahko korisno izkoristili ta čas. Gospod Pribe, vi ste prvi. Hvala, predsednik, bom kratek. Komisarka Malmström je sama uh, pregled parlamentu predstavila 17. marca in rekla je, da lahko ponudimo še dodatne uh, pojasnila, če so potrebna. Uh, Sam bom to naredil, pa tudi po današnjem sestanku smo na voljo za vaše informacije. V našem poročilu povdarjamo, da je šest mesecev kratek čas za neko oceno uh, dodane vrednosti inštrumenta EU. Mehanizem je vzpostavljen in komisija je pripravila nekaj priporočil za izboljšanje izvajanja tega sporazuma TFTP, pa tudi za člen 4, ki govori o mehanizmu preverjanja. Komisarka je tudi jasno povdarila naslednje. Stvari je sicer moč še izboljšati, ampak cenimo delo, ki ga opravlja Europol, ki je učinkovito izvajal tisti del sporazuma, za katerega je pristojen. Danes in v prihodnosti bomo z veseljem stvari še dodatno pojasnili, zlasti v zvezi s tem, kar počenja Europol. Gospod Wainwright nam je vnaprej poslal svoj dokument, ki ga bo danes eh, predstavil. Seveda pa se bomo lahko še lotili detaljev, zlasti ko gre za mehanizem preverjanja. pre torej, težave in je treba stvari še izboljšati. EU in Europol ugotavljata skupne točke, ampak seveda za celotni sporazum je treba stvari natančneje preveriti. Europol je opravil dobro delo, pravijo vsi nadzorniki in je vzpostavil vse potrebne elemente, ki jih zahteva sporazum sam. Skupni nadzorni organ JSP je dolgoletni partner Europola, 12 let sodelujemo. Pomagal nam je ta skupni nadzorni organ razviti naše delo, strokovnost, tako da smo postali ena najboljših eh, agencij na tem področju v svetovnem okviru. Sodelujemo v duhu konstruktivnega sodelovanja zlasti pri zapletenih vprašanjih, kakršna so ta, pa je včasih težko priti do dogovora. In v tej situaciji smo sedaj. Moramo skupaj delati. Eno delavnico smo že imeli, še eno bomo imeli maja, da bomo prišli do skupnega dogovora o tem zelo pomembnem vprašanju, ko gre za sporazum. Iz poročila ste lahko razbrali, da vsa priporočila JSP-ja smo sprejeli konceptualne razlike med Europolom in JSP-em pa so naslednje. Eh, kako lahko načelo sorazmernosti velja za Europol glede na četrti člen? Gre za varstvo podatkov, gre za varnost ali za kombinacijo obeh? Skupni nadzorni organ meni, da je to zelo pomembno. No, funkcija nadzornega organa je seveda, da spremlja naše delo na področju obdelave podatkov. Po mojem mnenju pa člen 4 pomeni še več. Ne gre samo za konvencionalno varstvo podatkov, za katerega gre v tem členu. V Europolu imamo veliko izkušenj, ko gre za delovanje, op, operativno delovanje na področju vasta podatkov. To je naša glavna dejavnost že zadnjih 12 let in vse tipične eh, varovalke pri policijskem delu so vključene v sporazum. Te zagotavljajo, da se podatke obdelujejo samo v omejenem obsegu. Vsako pridobivanje podatkov mora imeti čisto in jasno povezavo s terorizmom. Isto velja tudi za varovalke, ko gre za eh, prenos podatkov, brisanje podatkov in tako naprej in tako dalje. To so močne varovalke, podobne s tistimi, s katerimi delamo vsak dan. Z neodvisnim nadzorom pravzaprav gre še za več kot običajno policijsko delo. To je vse v sporazumu, ampak to ni po sporazumu neposredno odgovornost in dožnost Evropola, eh, to je vse drugo torejeno, namreč v četrtem členu, za katerega veljajo specifični dogovori, ko gre za sodelovanje ZDA. Poleg konkretne funkcije Evropola, izmenjava podatkov z ZDA, V skladu s členoma 9 in 10 je funkcija Europola po tem sporazumu drugačna, kakor običajni nadzor nad varstvom podatkov. Mi ne nadzorujemo podatkov, ki jih določeni ponudnik podatkov mora prenesti v ZDA. V drugih delih sporazuma, v enajstih dodatnih členih je to urejeno. Četrti člen je po mojem mnenju drugačen. Dodatno varovalko vnaša, ko gre za zbiranje začasnih podatkov, za posamečne eh, no, povpraševanje po podatkih. Torej, nek ožji bazen podatkov imamo na ta način, ampak to so sen še. Eh, številni podatki, ki pa jih zbiramo na omejeni, vendar vseeno svetovni ravni. Četrti člen urej, eh, torej ureje, urejuje te identificiranje teh podatkov in njihovo prenašanje, ko gre za boj proti terorizmu. Sporazum torej ureja prednos podatkov in to je jasno povdarila tudi komisarka, ko je eh, potek, teklo pogajanje o sporazumu implementacija četrtega člena samega zase pa ne povzroča nobene kršitve varovanja osebnih podatkov, ne glede na to, koliko se podatkov zbira in prenaša. Eh, organi ZDA ne morejo eh, priti, imeti dostopa do eh, teh podatkov. To ne pomeni, da določbe četrtega člena niso pomembne. Seveda so pomembne zakonodajalci sta se uh, dogovorila, da tukaj veljajo dodatni ukrepi. Eh, skupina pregleda za EU je ugotovila, da Europol zelo resno jemlje to dožnost. In sicer eh, intence zakonodajalca tukaj upoštevamo, ko gre za pomen četrtega člena. Tukaj upoštevamo načelo sorazmernosti, seveda pa na podlagi ocene ne na konvencionalni način, temveč tukaj operativno ocenjujemo uh, potrebne podatke, tako da ugotovimo, kaj oblasti ZDA res potrebujejo. Mi ocenjujemo, zakaj nekatere kategorije finančnih podatkov v določenih primerjih so vendarle potrebne eh, za ZDA, potrebni za ZDA, ko gre za boj proti terorizmu. V Eh, sporazumno rečeno, da gre za pretekle in eh, sedanje analize eh, podatkov. Povedal sem to, zato ker gre tukaj za operativno oceno in tisti med nami, ki sne izkušnje, ko gre za preiskave terorističnih dejanj, vemo, da smo na ta način sposobni legitimnost zahtev ZDA oceniti. Torej sodbe so povezane z konkretnimi zahtevami po podatkih, ki jih dobimo iz ZDA. Sporazum torej je takšen, da zagotavlja začasni bazen podatkov, ki so dovolj veliki za preiskave, pa vendar ne, ne preobširni. Sporazum nam to omogoča, zato ker v tej fazi še uh, noben podatek ni dostopen preiskovalcem. Sporazum pa seveda predvideva, da, bo to potrebo, da bodo to potrebo spoštovali v celoti tudi ZDA. Zato obstajajo različna mnenja med Europolom in skupnim nadzornim organom. Europol namreč meni, da je četrti člen ni klauzula, ki se nanaša na varstvo podatkov, temveč je nekaj, kjer moramo mi uporabljati lastne operativne ocene to je naše tolmačenje, tolmačenje ne samo naše pravne službe, to so potrdili tudi komisija in ZDA, ki sta obe podpisnici in tudi skupina eh, nadzornikov iz EU je to eh, potrdila. Pravite, da so zahteve ZDA zelo splošne in neutemeljene in da tukaj Evropol ni dovolj kritičen To pravite nekatere, ampak naj vam povem naslednje. Vloge tako imenih ustnih poročil očitno nekateri niso dobro razumeli. V zadnjih devetih mesecih smo dobili tri tajne briefinge o mednarodnih eh, eh, terorističnih dejavnostih. To so zelo pomembni podatki o širših eh, vidikih programa boja proti terorizmu ZDA. V členu 4 se, je zapisano, da se mi ukvarjamo samo z pisnimi dokumenti in to je sedaj pomembno vedeti. 56 strani eh, informacij smo v vsakem primeru dobili iz ZDA, v zadnjih mesecih se je to število povečalo, zaradi tega, ker mi hočemo od ZDA najprej dobiti bolj eh, utemeljene zahtevke. Tam gre za vrsto podatkov, kategorije, kdaj in katere regije na ta način zagotovimo, da je zahteva po podatkih čim bolj koncizna. V petih od osmih primerov je Europol eh, zahteva od ZDA dodatne informacije in podatke, preden je svoj sklep sprejel. Imamo formalen, dokumentiran proces odločanja v Europolu in ta velja za vse naše odločitve, tako um, notranje kot zunanje. Na koncu gre za več kot 80 strani, v zadnjem primeru je bil, bilo torej 80 strani. Komisija in ZDA sta se dogovorila, da v, štirin, v 48 urah mora uh, pod, uh, eh, obiti opravljeno preverjanje zahtevka. V enem primeru smo potem dokončali svoje delo v 16 dnevi, zato ker je bilo veliko dodatnih vprašanj, ki smo jih postavili iz EDA, preden smo bili dokončno zadovoljni z njihovo zahtevo. Glede na to trditve, da mi samo poštemplamo zahtevke, ki jih dobimo od ZDA, ne držijo. Seveda več je treba narediti, zato da bomo uh, Eh, sodelovali tesneje z skupnim nadzornim organom. Od kar smo dobili poročilo nadzornega organa, kot sem že rekel, smo imeli eno delavnico, maja bo še ena in mislim, da bomo lahko prišli do bolj skupnega stališča v prihodnih tednih. Vprašanje transparentnosti. V dopisu predsedniku sem pojasnil, zakaj smo te dokumente morali narediti uh, zaupne, enostavno zato, da ohranimo uh, varnost operativnih podatkov. V Evropolu imamo pravno in, in eh, strokovno dožnost delovati tako, kot je to potrebno in to je v tem poročilu nadzorne skupine Evropske unije tudi povdarjeno to ne vpliva na dostop do podatkov inšpektorjev, ti imajo dostop do vseh podatkov, ne glede na to, ali so tajni zaupni ali ne. Strinjamo se, da je transparentnost eh, pomembna na nekaterih občutljivih področjih, kot je to, zato smo skupnemu Zato smo odboru pripravljeni bili že v preteklosti posredovati vse podatke, ki se nanašajo na tiste dokumente, ki niso več uh, varni oziroma zaupni na podlagi dogovora med EU in ZDA. Ob koncu, predsednik, to je zelo pomembna naloga za Europol, to je bila naša glavna organizacijska naloga v zadnjih devetih mesecih. Veliko uh, dela so opravili mnogi naši sodelavci in to profesionalno. Pregled EU, to sem vesel, tudi potrjujem naše mnenje in to je tudi komisarka Malmström povdarila. Seveda pa so potrebne še nadaljne izboljšave in trdo delamo na njih. Upam, da boste razumeli, zakaj imamo še nekaj odprtih vprašanj, vendar želimo biti odgovorni in transparentni pri svojem delu in z veseljem bom odgovarjal na vaše vprašanje.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 joint review teama, v kateri sodelujem kot drugi organi za varstvo podatkov. In ravno tako sem sodeloval pri poročilu GSB, ki je bilo pripravljeno meseca novembra. Torej, v zvezi s tem joint review. Nasplošno povedano, sem zelo zadovoljen s tem, kako je zadeva potekala. Američani so uh, Eh, zelo odprto povedali svoje stališče v zvezi s tem, kaj jih zanima, čemu je ta program namenjen in kako se uporablja. In v tem kontekstu bi imel zgolj malo stvari zapovedati. Uh, V poročilu je cela vrsta elementov, ki so jih Združene države podrobno predstavile in ki se uporabljajo v okviru te pogodbe in ki gredo tudi veliko dlje, kot smo mi ponavadi navajeni na področju varovanja osebnih podatkov. Tukaj menim, eh, predvsem mislim na neodvisne eh, neodvisni nadzor, nadzor neodvisnih institucij, na analize, na zahtevek za dodat, po dodatnih informacijah, če eh, recimo obtožba za teroristične dejavnosti ni dovolj utemeljena. Manj pa sem zadovoljen zaradi načina, na katerega je bilo to poročilo pripravljeno. Vtis imam namreč, da je bilo tukaj kar precej pritiska strani Evropske komisije prav zaradi objave tega skupnega poročila z Europolom na začetku meseca marca. Na začetku smo izhajali iz načela, da naj bi ekipa um, pregledovalcev pregledovala to poročilo, vendar e, tega ni natančno storila. Po elektronski pošti je bilo besedilo sicer poslano vsem članom ekipe, vendar pa potem, ko je bil popravljen, ni bil ponovno poslan tem članom. Eh, poslano pa je bilo severnoameriškim kolegom, zato da bi ga lahko dopolnili oziroma izločili elemente, ki jim ne bi ustrezali, mi bi pa še lahko na to odreagirali. Komisija je to poročilo, potem ko ga je prijela 8. marca, poslala članom review tima um, torej ekipe za pregled, ampak šele 17. marca smo to dobili na nizozemskem, potem, ko je bilo poročilo tu odboru že predstavljeno. In veliko smo na tem ustrajali že 15. marca in po uh, pristanku ameriške delegacije nam je bilo besedilo poslano po elektronski pošti, vendar pa žal to ni pomenilo za nas dovolj časa, da bi lahko podali naše stališče v njem. In uh, tako je to z političnega vidika precej. Um, škoda, zato ker je komisar že dal svojo zeleno luč za to poročilo in mi nismo imeli časa podati naše pripombe. Tri točke so nam reč bile, ki bi jih želeli popraviti, spremeniti. Prvič, um, narava informacij TFTP. Američani so ustrali na, tem, na dodani vrednosti teh podatkov in vendarle nisem zelo prepričan o tem, koliko so ti podatki res koristni. Potem drugič, uh, eh, usklejeno z predpisi iz pogodbe. Po mojem je to v redu, razen v primeru, ko osebe ne morejo zaprositi za pojasnilo oziroma za upogled informacije, razen če informacije zadevajo njih same. Torej, 27 tisoč iskanj v zvezi s tem je že omenjenih v joint review poročilu. In po mojem mnenju tudi za zakonodajna podlaga ni bila popolnoma upoštevana tukaj, saj bi morali imeti možnost iskanja po bazi podatkov. In še zadnja kritika, ki bi jo želel izreči, zahvaljujoč svoji drugi funkciji, in sicer sklep v tem poročilu je po mojem mnenju preveč pozitivno zastavljen. Kot je bilo že povedano, poročilo GSB izraža določene kritike o metodi dela Europola, še zlasti v mesecu novembru in zadovoljen sem, ko slišim in ugotavljam v drugih poročilih, da se je Europol zaenkrat odločil, da bo popravil določeno število postopkov in eh, da ugotavljam, da se tega zadevajo tudi ameriški kolegi. Uh, vendar pa je res, da je način, na kakršnega je to napisano v tem poročilu, vendarle preveč pozitivno um, zastavljen. Namreč samo ena ekipa Europola je pripravila samo eno pismo uh, Europola o metodi dela in samo uh, v eni točki je, omenjena, je bila omenjena metoda dela američanov. Uh, Eh, nikjer pa ni zapisano skupno delo celotne ekipe eh, kontrolorjev. No, torej Europol v zvezi s tem je kar precej podrobnih vprašanj bilo postavljenih v delovni skupini, v kateri je sodeloval tudi gospod Wainwright. In predvsem gre pa tukaj za vprašanje, ali vprašanje, ki zadeva zaščito podatkov in to je zapisano tudi v uvodni izjavi eh, in v prvem členu. Torej, da morajo biti osebni in zasebni podatki eh, deležni primerne zaščite. V takšnem kontekstu z njimi ravnajo tudi drugi pravni in uh, sodni organi. Seveda sem vam pa na voljo še za dodatna pojasnila, če jih boste potrebovali. Hvala lepa. Uh, Sedaj bi se ozrl na zadnje izjave zadnjega eh, govornika, tako da mislim, da bi se morala odzvati tako gospod Prive kot gospod Vejnvlajt, preden gremo naprej, ker gre za zadeve, na katere treba ne mudoma odgovoriti. Uh, señor presidente, I was intending to still spare some time for the Hotel sem prihraniti še nekaj časa za odgovore. Vendar sedaj, ko smo slišali še nekaj uh, vprašanj, je treba pustiti še nekaj časa za odgovore. Uh, naših gostov, ampak vseeno, dajmo najprej njim eh, možnost, da se odzovem, potem gremo na naslednji sklop vprašanj, ker res še nimamo veliko časa. Če že hočete, gospod Prive, potem pa res zelo na kratko, ker sicer bomo imeli težave. And, uh, eh, gospod predsednik, zelo na kratko in res sem presenečen uh, v zvezi s tem, kar sem slišal od gospoda Breitbarta. Torej, poročilo je bilo predstavljeno, sam sem edini povlaščen, da govorim o tem. Komisija je sprejela poročilo po tem, ko se, se vsi člani odbora za pregled strinjali z njim in zato sem presenečen, da se to sedaj izpodbija. To je resen incident. Komisija je nadaljevala s svojim delom pač pod predpostavko, da so bile zadeve jasne in eh, čas za komentarje in oporekanje je bil takrat. Mi smo nadaljevali šele, ko smo dobili odobritev vseh članov odbora. Imeli smo tudi nekaj redakcijskih pripomb, ki smo jih eh, upoštevali večinoma in lahko vam pozneje dam točno vse podatke o tem, eh, kakšen je bil postopek pri tem poročilu. Ta komentar se mi zdi povsem nenavaden in nespremljiv, ampak eh, če ima kdo kakšne težave s tem, kakšno je sedaj poročilo, potem je to res njegov problem. Mi smo upoštevali vsa mnenja, vključno z varuhom eh, osebnih podatkov. Hvala lepa. Ja, gospod Dijaz Demera, vam, dal vam bom besedo, da boste postavili vaše vprašanje, ampak najprej bomo. Mm, imeli krok vprašanj čim hitreje, zato da bomo potem lahko prišli na odgovore. Uh, Prosim, da vsi upoštevate, da je treba imeti še nekaj časa za odgovore, takoj po vprašanjih. No, gospod Alvaro. Hvala lepa. Eh, dovolite mi, eh, da naj povem kolegom, da lahko vsi nadaljujemo v angleščini, ker bodo tolmači seveda morali oditi v burjo, ampak to nam ne preprečuje nadaljevanja dela. Ena stvar je jasna. Ne glede na te izjave, ki smo jih slišali, Europol ni problematičen. To hočem povedati, gospod Wainwright, ker sem to povedal tudi popolnoma javno. Če je to problem, potem se lahko sprašujemo o tem, ali je pravi človek na pravem mestu. In tukaj bi rad povedal na glas. Nimam nobenih težav s tem, kar počne Europol. Na enajsti strani je tudi izjava, ki govori o tem, da Europol izvaja eh, svojo dejavnost na podlagi dogovora s komisijo, ki pa potem tolmači in razlaga četrti člen sporazuma. Morda res različno razumemo zadeve, ker eh, zelo težko je ugotoviti, ali gre za zgolj operativni člen ali gre za nekaj mešanega, kar se tudi nanaša na varstvo podatkov. Vsekakor je tu element tudi varstva podatkov. Uh, in če komisija tega ne vidi, tako se spominjate najbrž, kako smo se pogovarjali med pogajanji. Očitno smo govorili različne jezike, ker če pogledamo drugi odstavek četrtega eh, člena, potem so zadeve. Eh, nekoliko nejasno, če naj podatke ščitimo tudi v predhodnih fazah. Če govorimo o jasni utemeljitvi zahteve po podatkih, potem o zožitvi zahtevanih podatkov, gre samo za to, torej, da omejujemo pretok informacij. Tako da se zavedamo, da se je težko uh, izogniti uh, prenosu podatkov v svežnih vendar če zadeve obrnemo na glavo, eh, potem tudi očitno ne gre za to, da bi sploh zahteval podatke v svežnih Če govorimo o reviziji, pregledu in spremembi TFTP sporazuma, je videti, da je prišlo do nekega zmanjšanja podatkov, vendar ne vemo, za kakšen odstotek gre. Zelo žal mi je, da tega ne morem na hitro pokomentirati v 30 sekundah, ker gre dejansko za več plazne zadeve. 13. člen sporazuma govori, da je treba navesti tudi presežne zahtevke, ampak če Europol do nečesa ni upravičen, to ne pomeni, da podjetje SWIFT nima dostopa do vseh podatkov. Zato bi rad vedel, eh, če je SWIFT pripravljen na sodelovanje, zakaj še vedno nimamo vseh številčnih podatkov. Prav gotovo imajo tudi oni interes, da se jih v javnosti vidi kot uh, organizacijo, ki sodeluje z Europolom. Potem je tu še razlika med členoma 4 in 5. Sam četrti člen ne govori specifično na ta način o terorizmu, vendar eh, se govori o zadevah bolj ohlapno, vendar gre za neko povezavo vseeno. In hkrati se tukaj še poziva finančne organe, da predloži določene podatke Europolu. Če gre za izmenjavo podatkov in za določene roke, recimo šest mesecev, potem mogoče to pomeni 20 tisoč po izvedb, kar pomeni 146 po izvedb na dan. Tega si sploh ne predstavljam. No, ne bi zdaj bral celega poročila, vendar so tu še zadeve, ki nas zanimajo. Kadar gre za recimo 304 poizvedbe, ko se tukaj navajajo konkretni podatki, eh, te številke so celo manjše od statističnih podatkov, ki jih imamo. Glede zahtev po zaščiti, po varstvu podatkov v smislu 15. in 16 člena poročilo komisije govori o tem, da se doslej posamezniki niso pogosto posluževali svojih pravic o varstvu podatkov. Torej, če smo spraševali samo finančne službe, potem vem, zakaj se niso odzvale. Potem so tu še določene eh, zahteve nacionalnih uradov za varstvo podatkov. Potem gre pa še za jasno kršitev 16. člena, tukaj, kjer piše, da so edine možne spremembe v podatkovni bazi TFTP tiste, ki se nanašajo na izvorne podatke prenosov finančnih transakcij z banke na banko. Torej bi morale banke same pošiljati podatke po spremembah. Vendar se mi zdi, da tukaj gre za veliko nejasnost eh, v smislu 16. člena in ne vemo, kaj so potem točno kršitve. Potem še dve pripombi v zvezi z Europolom. To poročilo smo tudi prebrali, hvala za to, ker ste se potrudili in ga zelo hitro oblikovali. Vendar je sporazum pregovoril o tem, da je treba v poizvedbi natančno navesti, katere podatke se zahteva zaradi boja proti eh, terorizmu, da je treba to zahtevo utemeljiti. Vendar tukaj ni popolnoma jasno, za kakšne programe gre, kako se lahko Eh, ugotavlja povezava eh, z bojem proti terorizmom in eh, z ustreznimi programi. Pa še ena točka v zvezi z vprašanjem, torej kadar gre za svežne podatkov. Če že gre za jasno izkazano povezavo v določenih primerjih s terorizmom, in kada so zahteve utemeljene, potem eh, sporazum že tako ali tako določa, da morajo biti zahteve po podatkih zelo jasno in zloženo oblikovane. Vendar ne razumem v zvezi s tem tako imenovanega seznama držav in eh, kako naj bi se te zadeve izvajale v roku leta in pol. Ne predstavljam si, kakšna je potem tudi vloga tega tretjega organa, nekega neodvisnega nadzornika, kako bo le ta pregledoval skladnost eh, dogovora in zahtev. Tako da ne vem, po mojem bi bilo najbolje, če za nekaj časa odložimo izvajanje sporazuma, ker se mi zdi, da v tem trenutku ustvarja veliko več zmede kot uh, jasnosti. Žal mi je, predsednik, da sem tako na dolgo govoril, ampak tukaj je še nekaj zadev, ki so pomembne. Upam pa, da to ni zadnjič, da govorimo o tem. Eh, res bi rad rekel, komisija, zelo smo prizadeti eh, zaradi načina izvajanja tega sporazuma, ker je videti, da je parlament uh, veliko preveč zaupal v to sodelovanje, sodelovanje z ZDA, ko smo preveč vnaprej zaupali, da bo šlo za določeno stopno eh, varnosti. Hoteli smo pa tudi imeti možnost, da se preveri, ali se zadeve pravilno uveljavljajo, vendar se nam zdi, da se to ne dogaja. No, toliko o poročevalcu in eh, poročevalcev v senci. Ne gre samo za to, da tolmači ostanejo samo do 18.30, ampak tudi drugi ljudje tukaj v tej sejni sobi imajo morda predhodne dogovore in obveznosti in lepo vas prosim, bodite konkretni, dajte konkretne vprašanja, da bomo lahko slišali konkretne odgovore. Hvala, predsednik. Poskusila bom biti kratka, ampak naj vam povem, da smo v preteklosti opazili, da take zanimive razprave nekdo na lač postavlja kot zadnjo točko na dnevni red. Ne bom veliko rekla, kaj te gospod Alvaro je že marsikaj povedal, ampak nekaj temeljnega. Po Lizbonski pogodbi bi SWIFT sporazum moral biti neke vrste signal za novo sodelovanje zasnovano na zaupanju med evropskimi institucijami in ZDA. Žal je na začetku vse šlo narobe. Kar zadeva evropske institucije, velja nezaupanje, pa tudi kar zadeva ravnanje ZDA. In to je obžalovanja vredno ne samo pri tem sporazumu, temveč je to škodljivo tudi za medsebojno zaupanje v zvezi z morebitnimi drugimi sporazumi. In žal tudi varnost trpi zaradi tega. In to je tisto, kar je tako dramatično v zvezi s to razpravo o sporazumu TFTP. Med pogajanji pa tudi v sporazumu samem so ZDA zagotavljale nam, da na podlagi kategorij podatkov v SWIFT-u bodo zahtevki zelo, zelo oski. Ampak to očitno se to ni zgodi, zgodilo. Gospod Wainwright nam je povedal, da je včasih 16 dni trajalo, da je Europol z dodatnimi vprašanji sploh prišel do ustreznega zahtevka ZDA. Uh, In vprašanje, ki ostaja odprto, je, a so to informacije, ki se dobijo ustno ali pisno, kakšna je torej sploh vrednost teh informacij oziroma podatkov. Ne vemo tudi na podlagi česa, kakšnega temelja se takšna vprašanja postavljajo. Gre res pri ZDA za neke Eh, sodno ugotovljene sumljive osebe ali kar tako na pamet se nekdo odloči, ta in ta je sumljiv, pa bomo morali zbrati podatke o njem. Torej, konkretna imena se morajo vključiti v take zahtevke pri ZDA, zato da ne bi eh, v kakšne druge namene uporabljali teh podatkov. Mislim, da je absolutno nujno, da ta. Uh, enosmerni tok in podatkov, mi vedno zastavljamo vprašanja, ZDA pa potem počasi kaj uh, odgovarjajo. Torej, to je treba prekiniti. Tisto, kar so nam uh, eh, ZDA na podlagi sporazuma obljubile, morajo narediti. Minimalni obseg uh, podatkov in tako naprej. Če to ne bo storjeno, potem tudi ne bomo mogli podprijeti drugih prihodnih sporazumov priho prihodnosti. Hvala, gospod Busutil. Yes, well, we, we da, hvala lepa. To je vsekakor pomemben sporazum. Z njim smo se strinjali, ampak hočemo zagotoviti primerno izvajanje. To je naš poglavitni pomislek. Dve zadevi v zvezi s tem, kar je povedal gospod Vendrat in potrebujem dodatno pojasnilo, ker mi ni bilo dovolj prepričljivo. Najprej ste rekli, da je četrti člen eh, nekaj, kar nešte za klauzulo o varstvu podatkov, ker sam sem štev, da je to to in zato eh, smo takrat tudi eh, dali svojo podporo temu sporazumu, potrebujem natačejšo razlago tega. Potem glede ustnih izmenjav podatkov, tudi to me ni v celoti prepričalo. Uh, ali prihaja do tovrstnih ustnih izmenjav podatkov na podlagi dodatnih zahtev, ali se vam ne zdi, da bi to morali storiti drugače, nekoliko bolj zavedajoč se potrebe po varstvu podatkov. Da, hvala. Gracias, señor presidente. Najlepša hvala, gospod predsednik. Poglejmo. Jaz sprejmem obrazložitve in pojasnila direktorja Europola o izvajanju sporazuma. In zavedam se, zelo se zavedam težav, ki ste jih imeli pri izvajanju tega, kar določa četrti člen. Vendar pa se ne popolnoma strinjam s obnašanjem in pristopom skupnega nadzornega organa ki ni dobro opravil svojega dela, zato ker je prvič 7. marca sprožil javno razpravo, ne da bi upošteval pri tem Europol, komisijo in Združene države Amerike in s tem je kršil to, kar določa 13. člen. 13. člen namreč govori o skupni reviziji, ki se izvaja skupaj z vlado Združenih držav. Torej, to je točka A. Sedaj pa točka B. Četrti člen zahteva od Europola naj e, preveri, da se vsak zahtevek izvede tako, da se e, zmanjša na minimum število zahtevanih podatkov. In ponavljam, glede na to, da četrti člen ne predvideva dostopa do podatkov, ki se pošiljajo skrbniku eh, programa SWIFT pri ameriških, pri organih Združenih držav Amerike. To je treba upoštevati, še zlasti, ko ti organi opravljajo individualna iskanja znotraj zbirke podatkov. In to je točka, pri kateri se predstavnik JSB-ja, po mojem mnenju, moti, saj ti podatki v zvezi z TFTP, ki jih mora evropski nadzornik podatkov oziroma nadzornik za Eh, varovanje podatkov izvajati in to ni pristojnost JSB-ja. In tukaj niso predvideni ukrepi, da se te pristojnosti prenesejo na severnoameriške oblasti. Po drugi strani je Europol prijel sedem, bolje rečeno osem zahtevkov, zadnjega je prijel 8. marca. Od teh osmih zahtevkov, na podlagi teh osmih zahtevkov je zaprosil za dodatne um, informacije in v štirih primerjih jih je že dobil. Torej, varovanje podatkov se ne more zagotoviti na podlagi ustnih poročil. Poročila so namreč izredno kompleksna in ne nazadnje sporočila za JSB. Europol je klasificiral informacije v zvezi se svojimi dejavnostmi v skladu s četrtim členom na zahtevo organov Združenih držav eh, novembra 2010 in še zlasti glede na občutljiv značaj antiterorističnih dejanj, ki so jih izvedli preiskovalni organi. Gospod, ki ste odgovoren za JSB, Vi ste med preiskavo imeli dostop do vseh podatkov, vključno s podatki, ki so označeni kot UE tajni podatki. V dogovoru s um, vlado Združenih držav Amerike. In tudi v skladu z dogovorjenim v delovnih skupinah sveta KAC in z odborom KOSI. Naj zaključim s tem, gospod predsednik, da je možno in da je treba izboljšati vse metode in načine dela in to čim prej. Vendar pa se ne strinjam s tem zahtevkom Europola in s priporočilom, da je. <clears throat> ki je bilo predstavljeno šele šest mesecev po začetku uporabe sporazuma. Gospa Intveld, ne gospod Albrecht. Uh, Samo minutko. Menim, da so ta dejstva, ki smo jih dobili, pravzaprav vzpostavila čisto novo mnenje, kot smo ga imeli takrat, ko smo se ponovno pogajali o sporazumu ko je šlo le za nekaj primerov prenosov podatkov, šlo je za zelo nadzorovan način, eh, ki je bil nadzorovan tudi strani neodvisnega pregledovalca. Sedaj pa imamo kar cele svežne podatkov, ki jih je ne mogoče zložiti, ima za eh, veliko količino podatkov in nekega nadzornika, ki je videl samo majhen delež teh poizvedb. In tako ne gre pravzaprav za neodvisnega pregledovalca. Tako da je situacija popolnoma drugačna, kot smo jo hoteli imeti in za moje pojme se nič ni spremenilo od trenutka pred sporazumom do slej. Poleg tega pa bi rad dodal, da je zame kot zagovornika vladavine prava, je to dejansko eh, krut poseg v človekove pravice. Če ne morete dokazati, da imate vsaj jamstva, oblike nadzora in vse, kar smo se dogovorili v dejanski praksi, potem je treba prenehati z izvajanjem tega sporazuma. To je moje mnenje in to bi moralo veljati za celotno Evropsko unijo. Hvala lepa. Gospod Vendrat, najprej najbolje, če se najprej vi odzovete. Ali gospod Bratbart. Hvala lepa. Na tri vprašanje in komentarje bi se odzval zelo na hitro. Dovolite mi naj bom nekoliko bolj uh, specifičen. Mora biti dokazana povezava s terorizmom v smislu četrtega člena. Morda nisem bil dovolj jasen. Nexus je tisto, kar se vzpostavi v uh, posebnih, uh, popolnoma jasnih preiskavah s točno določenimi navedami namena, imena in tako naprej. Vendar tudi v okviru četrtega člena, če posedujemo večjo količino podatkov, mora vedno postaja, obstajati dokazana povezava s terorističnimi eh, dejavnostmi. In potem se tu postavlja vprašanje, zakaj določa država X na seznamu, druga pa ne. Ampak tu treba upoštevati zgodovino, zakaj ta država recimo kot vir teroristov že zgodovinsko pomembna in dokazana in eh, prav tako eh, isto velja za kategorije podatkov, zakaj potrebujemo te in ne one podatke. Zato, ker se z leti izkušeno ugotavlja, da so ti podatki pomembni za ugotavljanje suma o teroristični dejavnosti. Tako se torej ugotavlja ta povezava s terorizmom. No, Seveda se trudimo še vedno zožiti podatke na najmanjšo možno eh, mero in eh, seveda je tu potem vprašanje, če so potrebne večje količine podatkov. Sporazum sam namreč ne določa količine prenesenih podatkov. Seveda se trudimo, da bi bilo teh podatkov čim manj in eh, to ugotavljamo na podlagi praktične izvedljivosti četrtega čela. Potem sta bili tu še dve dobri vprašanji. Eh, kaj mislim s tem, ko menim, da četrti čel ni klauzula o varstvu podatkov? Tu gre za eh, vprašanja podatkov o posamezniku, kadar je to bistvo zahteve kadar se pa zadeve razširijo, potem eh, se za to uporabljajo drugi členi. Sicer se lahko strinjam z gospodom Alvarom, da mora v sporazum odražati temeljna načela varstva podatkov, posredno ali neposredno. In vedno moramo izvati tudi načela sorazmernosti. S tem se strinjam in to tudi počnemo. Potem glede uste izmenjave podatkov. Seveda imamo sedaj tesno sodelovanje z našimi partnerji iz Združenih držav Amerike, skoraj vsak dan se pogovarjamo in to je povsem normalno. In del tega, še posebej, kadar gre za zelo strogo zaupne Eh, sestanke oziroma izmenjave podatkov o tekočih preiskavah, je to del splošnega načina dela. To je operativni način boja proti terorizmu, ki je nujen, če naj se borimo proti terorizmu v Evropi. Eh, četrti člen pa je namenjen temu, da se preverjajo določene odločitve o prenosu, pisnem prenosu podatkov in tukaj gre zgolj za pisne podatke. Odločamo pa se na podlagi tistih 80 strani, ki so predložene kot pisna utemeljitev eh, prošnje oziroma zahtevka. Sam ne kritiziram poročil, ki so se kritično ozrla na to, tudi ne poročila eh, skupnega nadzornega odbora vendar je jasno, da se v praksi soočamo s številnimi težavami. To so tri poglede zadeve, na katere sem se hotel ozreti. Thank you. We will never end the dialogue on interpreting this agreement, although I think uh, many things are relatively clear in the agreement. And let me just repeat again. Mislim, da smo imeli dovolj jasen dogovor in kot smo rekli že prej, zadeve so nam bile jasne pred sklenitvijo sporazuma in po sklenitvi sporazuma. Prav tako je nekdo že omenil tistih 27 tisoč. Nam se zdi to velik napredek, da smo priselili američane, da so se strinjali s to številko. To je napredek. Vendar to vključuje čisto vse podatke o financiranju, ne le tiste, ki so bili preneseni v skladu s porazumom TFTP eh, v zvezi z Evropsko unijo. Gre tudi za podatke iz Združenih držav Amerike in podatke iz drugih držav oziroma tretjih držav. Pogosto se dogaja, da je več zahtevkov v zvezi z isto osebo. Američani so nam povedali, da trenutno nimajo načina ali sredstev, da bi ločevali teh podatkov po osebah, vsaj ne v obliki, ki jo zahteva ta sporazum. Mogoče bo to v prihodnje možno, vendar bodimo si na jasnem. Tisto, kar nas frustrira, je, da imamo toliko informacij, ki bolj prispevajo k zmedi, kot da bi zadeve pojasnevali. Naprimer, če piše, da bo pregled upravljen naslednje leto. Ne vem, zakaj je gospod Alvarez tega razumel, da se bo to zgodilo v letu in pol. To se bo zgodilo drugo leto med 1. januarjem in 31. decembrom. No, gospod Breitbart, nekaj kratki pripom, gospod predsednik, kot prvo. Eh, komisijo sem vnaprej eh, obvestil, da bom imel še vedno pomisleke in ugovore proti določenim delom, druge pa bom podprl. O tem bi se sicer lahko pogovarjali tukaj vso noč, eh, vendar gospod Alvaro je zastavil vprašanje v zvezi z dostopanjem do podatkov nacionalnih, da do tega nimam točnega števila podatka o številu teh zahtev. Sredi februarja pa bomo imeli najbrž konkretnejše podatke, ki bomo prejeli od pristojnih organov Združenih držav Amerike. V trenutku, ko ste te podatke prvi zahtevali, nismo imeli še nobenih. Potem prihaja do uh, zmede glede obeh poročil, ki jih imamo pred seboj. Namreč obstaja uradno skupno poročilo na podlagi 13. člena, ki je bilo objavljeno 17. marca. Poleg tega pa obstaja poročilo skupnega nadzornega odbora o inšpekcijskem pregledu. To morda ustvarja zmedo, vendar je skupni nadzorni organ popolnoma neodvisno telo, ki so ga obljubili oblikovali evropski zakonodajalci ravno zato, da pregledujejo prenos podatkov in zadeve povezane z varstvom podatkov. Glede sporazuma TFTP in njegovega konkretnega izvajanja v praksi, je skupno nadzorno telo že v septembru sprejelo odločitev, da bo prvo inšpekcijo opravilo čim prej, to je bilo potem 11. novembra, to prav gotovo ne bo zadnja inšpekcija. Seveda bomo delovali v smislu ugotovitev tega poročila. Kot vidim, eh, je v tem dokumentu veliko koristnih eh, komentarjev in na podlagi tega lahko izoblikujemo izboljšave in se pozneje o njih še pogovarjamo na skupnih sejah. Hvala lepa. Hvala našim govornikom, našim gostom. Dovolite mi, gospa Latford, hočem se samo zahvaliti tolmačem ker so nam spet podarili nekaj dodatnih minut in moramo se jim zahvaliti, ker so še tukaj. In previmo na hitro naprej na naše zaključne teme, ker to so očitno zelo kontroverzna vprašanja. Že od samega začetka je parlament sodeloval v tem in vedno je prihajalo do nasprotujočih si mnen in eh, izkazalo se je,